Dear colleagues, it is, uh, Kolegi in kolegice, čas je, da začnemo. Takoj bomo začeli s prvo točko na našem dnevnem redu in to je seveda sprejetje dnevnega reda. Če nima nihče nobene pripombe, potem bo dnevni red sprejet brez sprememb. To pomeni, da se tako lotimo druge točke na dnevnem redu. Sporočila predsednika. Prvo sporočilo se nanaša na doseh OGM. dose o spremenjenih, gensko spremenjenih organizmih. Na mizi imamo korigendum, ki je sedaj predmet eh, pregleda pravnikov lingvistov v skladu s členom 231 poslovnika. Če do konca današnjega sestanka ne bo nobenih pripomb, potem bo ta korigendum sprijet, parlament pa ga bo predstavil na naslednji naslednjem plenarnem zasedanju. Druga točka, delavnica o zdravju v Evropi. Govorili bomo o odpornosti na mikrobe in sicer 24. februarja od 1 do 3 popovdan. Z nami bo poročevalec gospod Pedičini. Tretja točka med parlamentarni sestanek odbora skupaj z nacionalnimi parlamenti. Govorili bomo o COP21 v Parizu, o obdobju do leta 2050, o časovnem načrtu za inovativno, nizkooglično in eh, učinkovito Evropo. Ta sestanek se bo odvil v ponedeljek 30. marca. Včeraj je zasedala delovna skupina odbora Envi. Gospa Šojca in gospod Kaputo sta so predsedujoča tej delovni skupini. Sestavljajo po en član vsake politične skupine, lahko pa sodelujete tudi drugi. Tolmačenje je na voljo v 22 jezikih, kot ponavadi pa imate dostop do dokumentov elektronsko. Sestanek pa se prenaša po spletu. Kakšni so sklepi koordinatorjev sestanka 22. januarja? Dobili ste elektronske dokumente. Če nimate nič proti, potem bodo ti sklepi potrjeni. Sedaj pa četrta točka na njem redu, glasovanje. Najprej izvolitev sopredsednikov delovne skupine za zdravje. 24. julija so se koordinatorji odločili, da ponovno vzpostavijo delovno skupino za zdravje po sprejemu sklepa eh, na sestanku koordinatorjev 4. decembra bomo sedaj izvolili so predsednike delovne skupine. Časovni rok za predlog imenovanja so predsednikov je bil ponedeljek 26. januar do 5. popovdan. Imamo pet kandidatov. Gospa Kilonen za GUE, za ELS gospod Peterle, za EKR gospod Pijeka, za zelene gospa Rivazi, in za socialiste, gospa Vilmet. Vse kandidate moram vprašati, če se strinjajo z imenovanjem. Gospod Peterle je odsoten. Enako velja za gospod Rivazi. Prejel sem elektronsko pošto o obeh in strinjata se z imenovanjem. Gospa Kilonen, se strinjate? Da, gospod Pieka, se strinjate? Tako je. In pa še gospod Wilmot? Da. Dobili ste volilne lističe, preveriti morate, če jih imate na mizi. Zgolj ponopravni člani odbora lahko glasujejo če ponopravnega člana ni, potem ga lahko zamenja druga oseba v skladu, v skladu s postopki. Vsaka oseba, ki glasuje, ima zgolj en glas, glasujete tako, da na listič napišete eno ime. Pobrali bomo volilne lističe na to bomo oznani rezultate in sicer na koncu samega glasovanja, ker potrebujemo nekaj časa, da preštejemo glasove. Če ste že napisali svojega izbranca oziroma izbranko na list, potem lahko začnemo pobirati volilne listiše. Dajte nam kakšno minuto, da jih poberemo. Okay, we can go to the next. Prav. Protimo se lahko naslednje točke. In to je glasovanje o razrešnici za leto 2013, splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija. Tako lahko začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 1. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Kje je a favore? Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri za eh, glasovanjem po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržanje, bomo preverili. I have not se upravičujem, gospa, eh, gospod predsednik, ampak nimam glasovalne kartice ali lahko glasujem z roko. Vete, bo... Seveda. Ste vsi glasovali? Lahko zaključimo glasovanje. Sprejeto. Emendamento 6, chi a favore? Chi è contro?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 Zdaj pa gremo na razrešnico za Evropsko agencijo za zdravila. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, končno glasovanje z elektronskim glasovanjem. Avete votato tutti? So vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa gremo na sedmo točko na dnevnem redu. To je razrešnica za leto 2013 za Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprijeto. Zdaj pa gremo na osmo točko. To je razrešnica za leto 2013 za Evropsko agencijo za varnost hrane, EFSA. Glasujemo najprej o prvem kompromisnem predlogu za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa gremo na eh, predlog spremembe številka 4 z glasovanjem po delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, za ustnim predlogom spremembe. Imate eh, kakšne pripombe ali ugovore proti ustnemu eh, predlogu spremembe? Ja, več kot štirje so to predlagali in torej ustni predlog spremembe eh, se, um, to je zavrnjen, se, se ne glasuje o njem, glasujemo o predlogu spremembe številka 5 brez ustnega predloga spremembe za, proti, sprejeto. Končno glasovanje za elektronskim glasovanjem. Avete votato tutti? Potete... Vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj gremo na naslednjo točko, to je točka 9, razrešnica za leto 2013, Evropska agencija za kemikalije, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno končno glasovanje z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka, točka 10 na dnevnem redu, razrešnica za leto 2013 za Evropsko agencijo za okolje. Začnimo z predlogom spremembe 1 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve, v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje, vedno elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Zdaj pa točka 11, to je mnenje gospoda Gramatikatisa o evropskem semestru. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe pet v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Zaradi glasu naše kolegice, ki nima eh, elektronske kartice. Torej 34 proti 33 zavrnjeno. Predlog spremembe 7. Za. Proti vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 12 za proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 in 20, ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21 za, proti, bomo preverili, moramo preveriti. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, bomo preverili. Če to elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe je 26 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe številka dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje. Eh, elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa imamo še elektronsko glasovanje o, ustnem, o vprašanju za ustni odgovor o strategiji o alkoholu. To je 12. točka na dnevnem redu. Glasujemo direktno uh, z uh, elektronskimi napravami. Glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Imamo en glas za EFDD, ki je preveč. Hvala. Konec glasovanja sprejeto. Soglasno. Obvestiti vas moram tudi o glasovanju o predsedovanju delovni skupini. 61 članov odbora je glasovalo, 19 glasov za gospod Wilmot, 17 za gospoda. Peterleta, deset za gospod Ivazi, sedem za gospoda Pego, pet za gospod Kilonen in trije prazni volilni listič. Končni rezultat je torej naslednji. Izvolili smo dva, to sta gospa Wilmot in gospod Peterle. Okay. Now we can go to the item 13. Sedaj pa se lahko lotimo točke številka 13. Obravnavali bomo predlog resolucije na temo strategije o alkoholu. Besedo bom predal pripravljavcem tega predloga. Najprej predstavnik ELS, gospod Čirjo. Grazie, grazie predsednik. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se čisto vsem kolegom, ki so sodelovali z mano v teh zadnjih tednih pri pripravi tega besedila, ki očitno obravnava temo, ki je izredno občutljiva in izredno pomembna, to je tema eh, o strategiji, ki jo mora sprejeti naša Evropa, zato da zmanjšamo na minimum oziroma, če pomožni celo odpravimo eh, škodo, ki jo povzroča zloraba alkoholnih snovi eh, oziroma alkohola na splošno. Torej, ta predlog resolucije očitno jasno uh, eh, ima kot izhodišče določene predpostavke, ki so povezane z vsemi statističnimi podatki, uh, Eh, s katerimi razpolagamo tudi eh, in ki smo jih zbirali tudi skozi dolga leta o škodi, ki jo povzroča zloraba alkohola in škodo potem plačujemo v obliki eh, življenja in da sploh ne govorimo o škodi, ki jo vse to povzroča tudi v gospodarskem smislu za zdravstvene sisteme na nacionalni ravni. In tudi dejstvo, da ko govorimo o alkoholu, zelo pogosto um, Eh, mislimo na socialne razmere, eh, pri katerih imamo opravka z ranljivimi subjekti. Ko govorimo o alkoholu, pa se pogosto vkrat pogovarjamo tudi o mladoletnikih, govorimo o zapostavljenih socialnih eh, okoljih, za katerimi treba posvetiti največjo pozornost. To, kar je relevantno, Eh, zato, da izpostavimo ključne točke te resolucije, je eh, sledeče. Želimo eh, izpostaviti potrebo po diversifikaciji, da ne spravimo vse v en koš, da ne bi mislili, da je vprašanje in problema alkohola enako vse povsod, da ga lahko obravnavamo na enak način vse povsod po Evropi. Kajti, če analiziramo različne zgodovine naših držav, različne socioekonomske aspekte, tudi kulturne aspekte, bomo ugotovili, da pristop nacionalnih skupnosti do alkohola je drugačen je raznolik in eh, vse to je treba poštevati, zato da se izognemo temu, da predlagamo čisto enako rešito čistvo za vse globoko različne okoliščine zgraditi gre predvsem za to, da je treba oceniti, ko gre za raznolik pristop do alkohola in različne vrste uporabe. Eno je, ko govorimo o vinu in to, kar lahko vino predstavlja za sredozemske dežele in to, oziroma um, potem drugo pa so druge alkoholne pijače v drugih delih sveta. Nekaj je, na primer, govoriti o pristopu, ki je povezan tudi z kulinariko eh, v nekaterih mediteranskih državah, za razliko od nekaterih severnih zahodnoevropskih držav, ki popolnoma drugače pristopajo eh, do eh, določenih tem. Torej, zato je nujno in to je tudi temeljna točka v tej resoluciji, eh, to postavlja potrebo po diversifikaciji. Torej, potrebujemo korektno, natančno analizo, ki naj res eh, ugotovi, kako in na kakšen način eh, gledajo na alkohol in na porabo alkohola v različnih državah članicah in predvsem pristop, ki naj ne teži k popolni prepovedi, ampak k izobraževanju predvsem mladih v šolah, kajti prvi pristop je ravno ta. To kažejo tudi statistični podatki, kajti najboljša rešitev ni popolna, absolutna prepoved, ampak je informiranje, obveščanje. In zato se navežemo na to, kar bi morala storiti komisija že do decembra lani, z ozirom na tudi označevanje alkoholnih pijač. Trenutno je bila črta crtana, crtano označevanje iz direktive o živilih, ampak vseeno pričakujemo poročilo, ki bi ga morala komisija predstaviti do decembra lani, na podlagi katerega bi lahko razmišljeni o primernosti razširitve označevanja za živila tudi na alkoholne pijače. In torej te ključne točke so prav te različna poraba, različne kulture, raznolikost um, tradicij med državami, različna sociokulturna okolja, pomembnost šole in izobraževanja, pozornost, ki jo je treba nameniti in tukaj moramo biti zelo resni, moramo biti zelo pozorni do otrok, mladoletnih, do uh, nosečnic, kajti tukaj je um, škoda uh, tako vožnja, če prije do uporabe alkohola in potem tudi um, vožnja v. Um, um, vinjenem stanju. E, torej, e, tukaj je treba poštevati tudi, da imamo različne predpise na nacionalni ravni. V nekaterih primerjih je e, toleranca ničta, se pravi, da v krvi se ne dovoljuje niti ena kapljica alkohola. Imamo pa potem čisto drugačne pristope in kulture in je treba torej spoštovati tudi nacionalne zakonodaje. Hkrati pa, ko gre za pristop do tega, moramo upoštevati tudi zelo visoko smrtnost v prometnih nesrečah. Eh, ravno zaradi vinjenosti pri vožnji eh, je dejstvo, ki ga ne moramo prezreti. In še zadnja stvar. Eh, torej, naše stališče je naslednje. Ko govorimo o neki možnosti eh, obdavčevanja alkoholnih pijač po sistemu tobačnih izdelkov, mislimo, da to ni prava pot. Predvsem, ker tukaj imamo neko bistveno razliko med alkoholnimi pijačami in eh, pa uporabo tobaka. Eh, in tudi zato, ker razpolagamo z določenimi podatki, eh, v to se lahko še poglobimo naknadno. Imamo torej zelo pomembne statistike, ki kažejo, da takrat, ko smo obdavčevali alkohol in eh, ko smo potem pravzaprav s tem poviševali ceno alkoholnih pijač, učinek ni bil ta, da bi eh, omejili uporabo, ampak čisto nasproten, poraba se je celo povečala. In torej to so vsi elementi, ki jih je treba upoštevati. Zato um, bi rekel, da gre za predlog resolucije, ki je ravnotežen in, ki, eh, in s tem zaključujem, eh, stremi tudi za tem, da eh, nadaljujemo z dobro prakso ohranjanja tega foruma, ki je doslej bil uspešen, ki je omogočal, da se okrog omizja pogovorimo o teh stvareh in da in sicer na eni strani imamo kot sogovornike potrošnike, na drugi strani proizvajalce in to pod pozornim nadzorom institucij. Ta, to omizje je delovalo doslej in mislimo, da bi lahko še to dalje uporabljali kot dobro prakso, ki bi jo lahko izvozili tudi v države članice. Hvala. Hvala lep. Mot. Gospa Vilmot. <laughs> Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste glasovali za me pri delovni skupini za zdravje. To resnično cenim. Ta razprava me veseli. To resolucijo smo namreč eh, začeli pripravljati še v prejšnjem šlicu parlamenta, ampak zaradi volitev nažalost nismo imeli dovolj časa, da bi dokončali to delo. V tej resoluciji pozivamo komisijo k novi strategiji o alkoholu. Zadnja strategija se je iztekla leta 2012, sedaj smo v letu 2015 in komisija na mizo še vedno ni dala novega predloga. Z novo strategijo smo zagotovili konsens, kar se tiče obravnave vprašanj povezanih eh, z alkoholom, privedlo je eh, do večjega sodelovanja med državami članicami pri priprečevanju škode, ki jo povzroča alkohol in zloraba alkohola. Zato smo začeli, začeli delati na eh, novem predlogu. Več eh, sredstev bi lahko usmerili v študije na področju škode, ki jo povzroča zloraba alkohola. Govorili bi lahko tudi o učinkih različnih cen podobno velja za označevanje. Ko smo govorili o uredbi o informacijah o hrani, alkohol ni bil vključen uh, v to uredbo. Ne vem, zakaj bi morali razlikovati med različnimi pijačami. Tudi takrat sem zastavila to vprašanje. Ampak komisija je dejala, da bo pripravila poročilo in sicer do decembra 2014 v zvezi. Eh, s tem. Še vedno čakamo na to poročilo, sedaj pa smo v letu 2015. Seveda bi morali uh, vključevati med podatke tudi podatke o uh, nevarnosti povezani, povezanimi uh, z vožnjo v vinjenem stanju. Ljudje morajo vedeti tudi, koliko kalorij uh, je v določenem pijači, kakšne so nevarnosti za nosečnice in tako dalje. Mislim, da zadeva ni tako problematična, ker eh, so številni to že naredili na določenih proizvodih. Ne gre za prepoved alkohola, ne gre za to, da ljudem ne bi dovolili piti alkohola, ne gre za spremembo eh, kulture določene države, ne gre za demonizacijo tistih, ki pijo alkohol. Ne gremo eh, v boj zoper držav, države, ki proizvaja alkohol. Tudi sama si z veseljem privoščim kozarček uh, rujnega. Gre za to, kako obravnavamo to področje kot takšno. Alkohol je še vedno tretji največji razlog za uh, preprečljive smrti v Evropski uniji. Najti moramo dobre rešitve, ljudem omogočiti dostop do informacij na podlagi katerih lahko sprejmejo dobre odločitve. Če si želimo še seveda odpraviti eh, težave povezane z zlorabo alkohola. Ravno zato moramo pripraviti jasno resolucijo in poslati signal komisiji. Želimo si ukrepov na področju alkohola. Ta strategija eh, je že dolgo v pripravi, čas je, da jo dobimo. Hvala. Mister. Eh, Najlepša hvala, sedaj pa gospod Farija. Grazie, predsednik. <clears throat> Bom, eu queria também começar por agradecer aos meus colegas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega predloga. Vsi so bili izjemno aktivni. Vsi vemo, da je zloraba alkohola povezana s številnimi obolenji in eh, tudi smrtjo, ki bi jo lahko preprečili, ima tudi ogromne socialne učinke. Gre za stroške v višini 155 milijonov evrov letno. Evropska strategija za alkohol se je iztekla leta 2012, sedaj smo v letu 2015. Komisija mora ponovno spostaviti kompromis za boj proti zlorabi alkohola v naslednjih letih. Alkohol je nekaj, kar najdemo povsod v evropski družbi. Ima velike eh, gospodarske in socialne posledice. Alkohol lahko seveda uporabljamo zmerno, lahko pa ga zlorabljamo in med tem moramo razlikovati. Tudi navade glede na posamezne regije so različne in alkohol različno vpliva na različne dele prebivalstva. Razlikovati moramo med eh, različnimi skupinami, ki uživajo alkohol. Naprimer, mladi. Ugotoviti moramo, kdaj začnejo piti alkohol. Pri tem se moramo opreti na znanstvena dognanja, na dejstva. Izboljšati moramo instrumente, ki spodbujajo dobre prakse uporabljati moramo kazalnike, s katerimi bomo lahko ocenili ukrepe, ki jih sprejemamo. Ukrepi morajo biti koordinirani, še posebej, kar se tiče eh, označevanja. V nasprotnem primeru bodo nastale ovire za enotni trg in temu se moramo izogniti. Ta predlog resolucije je dobro uravnotežen, kot sta dejala kolega pred mano kot je dejal gospod Čirjo, alkohola ne smemo obravnavati kot tobaka in strinjam se z njegovo argumentacijo. Znanstveno je bilo namreč dokazano, da kozarec vina, kozarec rdečega vina in še posebej kozarec portugalskega vina dobro vpliva na uh, vaše srce in vaše ožilje. Če imate kakšno vprašanje, potem bomo uh, s kolegi z veseljem govorili o temah, ki so za vas pomembne. Hvala. Hvala. Hvala tudi za to, da ste omenili portugalsko vino, ampak tudi mi imamo dobro vino. Sedaj pa gospa Gerling. No, morda boste presenečeni, ampak imamo tudi angliško vino. Večinoma belo, ampak zelo dobro. Govorim v imenu gospoda Pretzla, mojega kolega, ki je moral zapustiti sestanek. Tudi za nas je alkohol izjemno pomembna tema, še vedno je tretji najpogostejši razlog za smrt, ki bi jo lahko preprečili v Evropski uniji. Povezan je s številnimi obolenji, eh, s prekomerno telesno težo, s diabetesom in tako dalje. Vse to je v neki meri povezano eh, z zlorabo alkohola. Nerada uporabim besedo kultura, ampak mislim, da obstajajo razlike med državami in članicami, glede na to, kako se alkohol uporablja, proizvaja in tako dalje. Nočemo ene same rešitve, ki bi jo uporabili za vse na zakonodajni ravni. Države članice so tiste, ki morajo sprejemati takšne eh, odločitve in mislim, da jih bodo v interesu svojih državljanov. Kakšna je naša vloga? No, imamo jasno vlogo glede označevanja, kot je dejala Glenes. Sama eh, podpiram prehransko označevanje, še posebej, kar se tiče vsebnosti kalorij. Mislim, da lahko mladi uporabijo takšne informacije, še posebej tisti, ki radi pregloboko pogledajo v kozarec. To je zelo pomembna tema in mislim, da je to orodje, ki bi ga morali uporabiti, če eh, želimo, da se ljudje začnejo izogibati prekomernega pitja alkohola. Gre za to, kako pijemo alkohol, kje ga pijemo in včasih eh, ljudje preprosto preveč pijejo. Morda Eh, kdo misli, da je tako imenovan binge drinking eh, britanski pojav, ampak ne pojavlja se zgolj v Združenem kraljestvu. To je nekaj, proti čemur se moramo boriti. Ne smemo pa začeti sprejemati preveč stroge, preveč široke zakonodaje. Ponavadi eh, tobačne izdelke in alkohol mečemo v isti koš, ampak gre za velike razlike kot eh, kažejo znanstveni dokazi, je alkohol dejansko dober za človeka in verjetno se marsikdo tukaj v dvorani strinja. Seveda pa je zloraba alkohola, prekomerno pite alkohola, škodljivo. In proti temu se moramo boriti. Ne smemo pa sprejemati obširne zakonodaje. Skrbijo nas tisti predlogi, ki bi se navezovali na eh, minimalno ceno za posamezno enoto alkohola. Mislim, da to ni pravi način eh, zmanjševanja porabe alkohola. Ponekod v Evropske unije so že poskušali s takšnimi ukrepi, ampak rezultati niso bili dobri in mislim, da moramo biti izjemno pazljivi, ker smo na takem ledu. Naša skupina pa nasplošno podpira strategijo, ki ta vprašanja obravnava na nek razumen, pameten način. Hvala. Uh. Najlepša hvala. Gospod Pedicini. Grazie, presidente. Hvala, predsednik. Ta resolucija. Eh, ugotavlja, eh, da obstaja resen problem in eh, od komisije zahteva vso potrebno pozornost. In s tem tudi izražamo neko prepričanje, ki je zelo razširjenje, ker ti že leta 2012 je, se je iztekla prejšnja strategija. Z sklenil sem sodelovati z drugimi kolegi iz neke zavesti, da moramo kritično uporabljati te e, proizvode. In torej obstaja neka črta ločnica med e, rabo in zlorabo. Zato potrebujemo novo strategijo o alkoholu, ki jo je treba ustrezno vključiti in ki mora upoštevati e, različne značilnosti in potencial določenih območij. Letna poraba a, alkohola pri populaciji z več kot 15 15 let eh, dosega 10,74 litrov Italija, samo da dam eh, primer usporedno eh, za Portugalsko. Uh, im, eh, beleži samo nekaj več kot 6 litrov a, eh, po osebi, torej ena izmed eh, najnižjih uvrstitev na lestvici. In a, težnja je, a, kaže neko nazadovanje pri uporabi alkohola v zadnjih letih. Ena četrtina izvoza države predstavljajo vino, mošt, a, žganje in likeri. In eh, predvsem eh, obrtne eh, proizvodnje iz MSP-jev, celo iz mikropodjetij in eh, torej um, poskušamo najti neko uh, ravnotežje za to, da učinkovito uh, omejimo škodljive um, rezultate, ki izhajajo iz uporabe alkohola, ampak ne da bi kaznovali majhnih proizvoden, da bi ovrednotili tudi lokalne značilnosti in uh, vse to mora biti zajeto v novi strategiji. Najlepša hvala. Želite besedo, gospa Konečna? Izvolite.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 imamo nikotin, kafein in druge snovi. Imamo težave eh, s tolmačenjem, pravi predsednik in sicer s francoščino. Hvala, težavo smo razrešili. Nobena druga snov ni takšna, da bi privedla do toliko težav, razdira družine in povzroča nasilje. Težko je obravnavati vse socialne posledice, družbene posledice zlorabe alkohola. Mislim, da je nemogoče primerjati alkohol s tobačnimi izdelki, s kajenjem. To seveda ne pomeni, da želimo popolnoma omejiti uporabo alkohola. Vseeno pa moramo ta pojav na nek način obravnavati. Številne države članice namreč sploh nimajo omejite, omejitve, kar se tiče pitja alkohola in to je nekaj, kar je treba izpostaviti. Izpostaviti je treba oglaševanje, vprašanje oglaševanja alkohola. Ne gre za vprašanje tradicije ali pa eh, kulture. Če otroci v zgodnjih fazah življenje, življenja po televiziji vidijo podobe, ki jim povedo, da je piti alkohola nekaj popolnoma normalnega, potem bodo na to pač gledali na ta način. In na to je edino vprašanje zgolj, če bodo alkohol pili v zmernih količinah ali pa če bodo postali alkoholiki. Ne vem, zakaj bi bilo treba alkohol oglaševati, ne vem, zakaj bi morali podpirati to vrstne poslovne odločitve. Mislim, da je to izjemno pomembna Tema delno je sicer vključena v besedilu, po drugi strani pa ne. Imamo naprimer točko 22, kjer piše, da moramo spodbujati eh, zdravo življenje, ukvarjanje s športom in podobno. Pomislite naprimer na to, koliko nogometnih tekem in drugih dogodkov sponzorirajo podjetja, ki proizvajajo in prodajajo alkohol. Oglaševanje alkohola je v naši družbi nekaj normalnega, ko gledamo in spremljamo športne dogodke. Zdi se, da naše otroke učimo prav tega, da je pitje alkohola popolnoma normalno. Ne gre za to, da ne bi mogli uživati v eh, kozarcu portugalskega, španskega ali pa češkega vina. Ne, gre za to, da naši eh, otroci ne smejo začeti svojega življenja misleč, da je piti alkohola nekaj popolnoma spremljivega in normalnega. Tako da bi se sama osredotočila na oglaševanje alkohola. To je nekaj, česar ne potrebujemo. Ničesar dobrega namreč ne prinese. Najlepša hvala. Gospa Zomer. Ja, med eh, verbefabotom se ima zelo ajno. Najlepša hvala. Kar se tiče prepovedi oglaševanja, ja, to je vedno eh, pereča tema. Tudi sama mislim, da ni dobro, da mladostniki vidijo reklame glede alkohola ampak sponzorske zadeve so pomembne za športna društva, za naprimer nogometne klube in tako naprej. To so včasih društva, ki nimajo veliko finančne podpore, pogosto gre za manjša lokalna društva in potem jih naprimer pivovarne v Nemčiji podpirajo. Mislim, da tega ne bi smeli prepovedati nekaj komentarjev glede predloga resolucije. Nasplošno gledano mi je všeč, vseeno pa bi rada nekaj dodala. V točki O piše, da je uredba o navajanju informacij za živila izključila alkoholne pijače. Torej, da alkohol ni v področju uporabe te uredbe, to pa ne drži. Ta uredba ima določbe o alkoholu. Naprimer, tam piše, da moramo navesti odstotek alkohola v določeni pijači, pa tudi druge določbe se nanašajo na alkohol. Alkoholne pijače niso vključene v določbe o sestavinah in o podatkih o hranilni vrednosti, to pa je tudi vse. Res pa je, da bi komisija morala že podati svoje poročilo decembra 2014, pa tega poročila še nismo videli. Ko govorimo o navajanju podatkov o hranilni vrednosti, imam nekaj pomislekov. O tem sem že večkrat govorila in mislim, da bi morali ponovno razpravljati o tem. Uredba o navajanju informacij o živilih piše, da je potrebno navesti podatke o hranilni vrednosti za 100 ml ali 100 g. Za pivo in vino je to smiselno. Pri, um, Pri žganju pa je to lahko namreč zelo nevarno. Določeni uporabniki bi si lahko mislili, da je naprimer 100 ml šnopsa čisto sprejemljiva mera za pitje, glede na to, da so hranilne vrednosti navedene za takšno količino. To je zapisano v tej omenjeni uredbi in mislim, da bi lahko razmislili o tem, kako to bolje zapisati. To se mi namreč zdi nevarno in o tem govorim že več let. še nekaj komentarjev na poročilo. Mislim, da bi morali tukaj črtati omembo minimalne cene. V Evropski uniji nimamo s tem nobenih izkušenj in prav zato ne moramo tukaj vključevati kakšnega sklica na pozitivne izkušnje. Davčna stopnja je prav tako v pristojnosti držav članic in po mojem mnenju bi moralo tako tudi ostati. Mislim, da so države članice že našle primerne rešitve, kako odvračati mladostnike od prekomernega pitja alkohola. Torej, po mojem mnenju tukaj ne bi smeli omenjati minimalne cene, saj ta do sedaj še ni obstajala v Evropski uniji. Poleg tega v poročilo ne bi smeli uh, umeščati uh, svetovnih statistik, ampak statistike, ki se nanašajo neposredno na Evropsko unijo. Mi namreč sprejemamo zakonodaje o Evropski uniji, ne pa svetovne. Kar se tiče statistike, bi omenila, da je tudi ta številka 10 tisoč mrtvih, ki so umrli v prometnih nesrečah povzročenih zaradi alkohola. Ta številka po mojem mnenju ni več pravilna, mislim, da se je znižala na 5 tisoč tukaj bi morali to še enkrat preveriti. Seveda je vsaka žrtev, žrtev preveč, ampak paziti moramo, da imamo aktualne številke. Kar se tiče cenovnih ureditev, tukaj imajo države članice svoje lastne ureditve in mislim, da mora to ostati v njihovi pristojnosti. Se pravi, predvsem kar se tiče opozoril na na steklenicah. Namreč tukaj imam precejšnje pomisleke. Pogosto ljudje alkoholnih pijač ne pijejo iz steklenic. To počnejo le ljudje, ki zlorabljajo alkohol, večina ljudi pa pije eh, alkoholne pijače iz kozarca. Zato morda ni smiselno, da na steklenice dajemo opozorila o tem, naprimer, da nosečnice naj ne pijejo prekomernih količin alkohola in tako naprej. Poleg tega je to naloga zdravnikov in medicinskega osebja, da nosečnice na to opozorijo. O tem lahko sicer razmišljamo, ampak po mojem mnenju takšni opozorilni znaki niso preveč smiselni, če so nameščeni na steklenico. Pa še nekaj se mi zdi rahlo nasprotujoče. V predlogu resolucije piše, da, da je bila trenutna strategija za alkohol uspešna, po drugi strani pa zahtevamo novo strategijo. To ni smiselno. Če je bila stara strategija dokazano uspešna, zakaj potem zahtevamo novo? Mislim, da lahko tukaj predpostavljamo, da bodo države članice v svojem lastnem interesu in v interesu tega, da privrčujejo pri dodatnih stroških, da bodo pripravile smiselno politiko za preprečevanje zlorabe alkohola. Zdi se mi torej, da imamo tukaj nasprotujoče si izjave v predlogu resolucije. To si bom še ogledala in poskušala popraviti. Za konec pa bi povedala, da se mi zdi pozitivno, da so tudi kolegi poudarili to, da ne moremo vse države članice obravnavati na enak način, ko gre za uporabo alkohola. Države članice imajo različne tipe alkohola, ki ga pijejo, pijejo ob različnih priložnostih in nasplošno gre za različno kulturo pitja. Določene države imajo velike težave pri zlorabi alkohola, ampak teh težav ne bomo rešili tako, da mečemo vse državljane v vseh državah članicah v en koš. Mislim, da državljani tega ne bi razumeli in da bi jih to še dodatno nastrojilo proti Evropski uniji, in to bi v bistvu koristilo nasprotnikom evropskih vrednot. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Borzan, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Neću uh, kolegice i kolege ponavljati crne broje. Najlepša hvala. Ne bom ponavljala številk, ki smo jih slišali strani kolegov. Mislim, da je to jasen signal, da bi morala Evropska unija ukrepati na tem področju. Obstajajo pa tudi druge statistike, ki se nanašajo na alkohol in sicer se nanašajo na porabo, pa tudi na zaposlene na tem področju. Torej, Vsi poskusi, da bi znižali negativne učinke porabe alkohola, morajo biti usklajeni. Prav zato potrebujemo politični pogum, zato da povemo, da je zdravje ljudi, predvsem zdravje mladih in otrok, bolj pomembno od dobička. Obstaja veliko znanih podatkov o uporabi in zlorabi alkohola. Naprimer, um, ženske po, nekako slabše procesirajo alkohol in prav zaradi tega se lahko zgodi, da ženske zapadejo v alkoholizem veliko hitreje kot moški. Drugi aspekti pa so tudi pomembni in mislim, da jih moramo obravnavati na enaki ravni. Zloraba alkohola je višja v bolj bogatih državah kot v revnejših državah. Po drugi strani pa bodo revnejši deli prebivalstva imeli više negativne posledice zaradi pitja alkohola. Kolege iz komisije pozivam, da takoj začnejo pripravljati novo strategijo glede alkohola. Zakaj? Zato, da bomo tudi mi v eh, parlamentu lahko nadaljevali z delom na področju zlorabe alkohola in da bomo lahko zaščitili eh, naše državljane v tem pogledu. Mislim, da imamo tukaj dovolj manevrskega prostora, kar se tiče označevanja, opozoril, eh, navajanja hranilnih vrednosti in tudi izmenjave najboljših praks. Hvala. Dan Delaj. Najlepša hvala. Madame Delaj, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se vam rada zahvalila za predlog, ki smo ga dobili na mizo. Zdi se nam dober, kot so dejali kolegi pred mano, moramo v mislih imeti dejstvo, da se uporaba alkohola razlikuje med državami, veliko je odvisno od eh, kulture piti alkohola. Ustrajala bi pri treh elementih, če dovolite ki so za nas izjemno pomembni. Prvega najdemo v sedmem odstavku. In sicer zadeva zmerno piti alkohola, odgovorno uporabo alkohola. Mislim, da je to bistvenega pomena tudi z vidika boljšega obveščanja o pitju alkohola in eh, boljšega izobraževanja. Naslednji je eh, odstavek številka 26 boriti se moramo proti trgovini z nezakonitim alkoholom, proti črnemu trgu. Strinjam se z gospo Zomer glede 23. odstavka. Vprašanje minimalne tarife za enoto alkohola ni v pristojnosti Evropske unije. To je v pristojnosti držav članic. V Franciji imamo zelo omejujočo zakonodajo, kar se tiče pitja alkohola. In mislim, da mora vsaka država članica nase prevzeti odgovornost za to. Mislim, da je nerealistično, da bi imeli takšen predlog v našem besedilu. Gre namreč za problematiko eh, cen kot takšnih in danes se zavedamo dejstva, da v Evropi nimamo niti socialne konvergenčnosti, niti eh, fiskalne eh, konvergenčnosti, ki bi nam omogočila določitev takšne skupne minimalne eh, cene. Toliko z moje strani. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa Grostet. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsi vemo, da je zloraba alkohola velika težava za javno zdravje in nekaj je treba ukreniti. Seveda pa mislim, da ne smemo začeti sprejemati preveč eh, stroge zakonodaje na evropski ravni. Dajemo lahko priporočila državam članicam preventiva je bistvenega pomena. Preventiva pri mladih, eh, mladostnikih, v srednjih šolah in na univerzah. Obveščati moramo o eh, težavah povezanih z alkoholom. Nekatere skupine državljanov so namreč ranljivejše. To so mladi, ki postajajo vedno mlajši. Mladi, ki pijejo alkohol zato, da bi dosegli neko raven pijanosti. Zgodi, zgodi se tudi, da se onezvestijo zaradi prevelike uh, merice alkohola. Pijejo torej zato, da bi izgubili zavest in tisti, ki je prvi, je zmagal. In to ne zahteva zakonodajnega urejanja. To zahteva preventivo, zahteva ozaveščanje teh mladih v vseh državah. Na to preventiva pri nosečnicah. Če zdravstveno osebe ne more nosečnici razložiti, kakšne so posledice pitja alkohola za otroka, je to zelo, zelo uh, žalostno in hudo. Jasno je treba povedati, kako alkohol vpliva na razvoj otroka, otroka razvoj eh, možganov in tako dalje. Kot drugi kolegi in kolegice bi tudi sama spomnila, da je treba razlikovati med zmernim pitjem, razumnim pitjem alkohola, kar je nekaj privlačnega. Spiti kozarec dobrega vina je nekaj čudovitega. Nekaj popolnoma drugega pa je, če alkohol pijemo zato, da uh, bi se opijanili. Govorili smo tudi o označevanju. Sama, naprimer, razmišljamo o naših uh, buteljkah. Prihajam iz države, ki ima že dolgo kakovostno in spoštovano vino več stvari, kot damo na eh, oznake na steklenicah, manj jih ljudje berejo. Prekomerno piti alkohola je nevarno in ne moremo zahtevati od eh, naših proizvajalcev, da dajo gor ne vem eh, kako dolge odstavke to za njih prav tako ni dobro odločitev. S prekomernimi ukrepi bomo zgolj spodbujali eh, nezakonito trgovino, tisti, ki želijo alkohol dobiti, bodo šli k virom, ki niso priverjeni in to ima seveda veliko vpliv tudi na tržne mehanizme. Ne na zadnje bi se dotaknila tudi Evropskega foruma za alkohol in zdravje. To je pomembno. Dobro pa je, da zagotovimo dobro sodelovanje z državami članicami. V Franciji, kot je dejala gospa Delaj, eh, že imamo zelo strogo zakonodajo. Oglaševanje je eh, prepovedano, uporaba oziroma zloraba eh, raba piti alkohola na športnih godkih prepovedana in to je to. Osredotočiti se moramo na najbolj ranljive skupine. Najlepša hvala, gospa Juza. Najlepša hvala, predsednik, in hvala tudi vsem, ki so že spregovorili na to temo. Slišali smo veliko zanimivih mnen. Sama sicer ne nasprotujem Evropski strategiji za alkohol, ampak če prejšnja strategija dobro delovala, ne vem, zakaj ne bi te strategije samo malo izboljšali in jo ponovno uporabili. Največja težava na tem mestu je, da mi od tukaj ne moremo rešiti težave z alkoholom. Evropa je zelo velika, obsega različne kulture in zato obstaja veliko različnih načinov in oblik pitja alkohola. Na jugu Evrope je pitje alkohola nek družbeni element, alkohol se ponavadi uživa ob hrani in tako naprej. Gre za popolnoma drugačen pristop do alkohola, kot pa to, da se nekateri v petek in soboto pač do mrtvega napijejo. To se v južnih državah pač ne zgodi. Prav zato je težko sprejeti pravila, ki bi veljala za vse države enako. Namreč ne smemo urejati življenje naših državljanov kar tako za vse enako. To nima smisla. Označevanje, to pa je nekaj bolj praktičnega strinjam se z kolegico Zomer, ki je omenjala opozorila na steklenicah. Tam imamo že veliko informacij, imamo naprimer eh, odstotek alkohola v pijači in tako naprej. Seveda je zelo pomembno, da potrošniki vedo, kako močna je pijača, ki jo pijejo, koliko promilov alkohola vsebuje in tako naprej. Vsaka država ima svoja pravila. V Španiji imamo zelo strogo zakonodajo, kar se zadeva alkohol, tako za prodajo, kot za oglaševanje in tudi za trženje alkoholnih pijač. Predvideli smo zelo visoke kazni za ljudi, ki vozijo pod vplivom alkohola. Torej, vsaka država ima drugačne težave, kar zadeva alkohol in prav zato mislim, da ne bi smeli sprejeti enotne zakonodaje za vse države. To ne bi bilo koristno. Pa še nekaj. V Španiji je sektor alkoholnih pijač vključen v. Um, oglaševalske kampanje glede varnega pitja alkohola in nevarnosti, do katerih lahko pride. Te oglaševalske akcije so zelo dobro pripravljene. Mislim pa, da bi se morali osredotočiti na razloge, zakaj ljudje pijejo in ne na preventivo. Torej na preventivo in ne na preprečevanje pitja alkohola. Preveč zakonodaje bi lahko bilo zelo težavno. Gospod Dorfman. Hvala lepa. Eh, zahvalil bi se eh, pripravljalcu mnenja oziroma poročevalcu, ker se mi zdi, da je to vsekakor pozitivno, kaj ti dobro razlikujo med rabo in zlorabo. Mislim, da je to ključna stvar, kajti alkoholne pijače eh, so nedvomno del naše kulture in ne smemo pozabiti, da so tudi pomemben ekonomski faktor, dejavnik, eh, ki je izredno pomemben, predvsem v nekaterih predeljih eh, Evrope. In predvsem na podeželju imamo podeželjske predele v Evropi, ki živijo v bistvu izključno z ravno proizvodnjo alkoholnih pijač, predvsem vina. Eh, in če pomislimo tudi na izvoz iz Unije na mednarodne trge glede na alkoholne pijače, vidimo, da je to eh, izredno pomembno. Eh, kljub temu pa uh, to uh, ne pomeni, da ni zlorabe in da ni odvisnosti. Alkohol je tudi snov, ki lahko povzroča zasvojenost in uh, je lahko uh, se pre, spre, sprevrže v pravo bolezen. Če govorimo o nosečnicah, moram reči, da jaz ne verjamem v to, da imamo veliko nosečnic okrog po Evropi, ki ne vedo, da med nosečnostjo ne smemo piti. In kdor še tega ni razumel, je dovolj, da si prebere eh, revije eh, po celi Evropi, kjer eh, vsak teden govorijo ne, ne primer, o treh princesah po, po, po Evropi, ki na določenem sprijemu niso zaužile niti kapljice alkohola in torej morda so noseče in uh, se, čeprav uh, imamo tudi problem uh, zasvojenih žensk z alkoholom, ki uh, zanosijo in med nosečnostjo ne uspejo nehati piti z vsemi dramatičnimi posledicami za zarodek in za uh, pač otroka, ki uh, nastaja v njih. In to je pač problem, ki ga je treba upoštevati, je treba ustrezno podpreti in spremljati te ženske, Eh, na zdravstven način, kajte to je zdravstveni problem, ni problem obveščanja. To je samo en problem, zato da povem, eh, eh, tako kot je povedal tudi že kolega Pedičini, če si ogledamo splošno porabo alkohola v različnih državah članice Evropske unije, so podatki kar zanimivi. Kajti v državi, kot je naprimer Italija, kjer bi lahko si rekli, da imamo dolgo, predvsem vinovradniško, vinarsko kulturo, morda bi lahko zabeležili visoko porabo alkohola, ampak to sploh ni res. To je eh, zadnja država na lestvici v Evropi z manj kot sedmi z manj kot sedmimi litri alkohola na leto, kar je manj kot polovica od prvih uvršenih na lestvici. In to so celo države, ki nimajo nikakršne vinogradniške, vinarske kulture, kot mm, naprimer Italija, Francija, Španija. In eh, torej eh, to kaže, eh, na to, da eh, so eh, prvi na lestvici eh, države, ki že dolga leta uh, imajo uh, v veljavi, v veljavi uh, zelo eh, strogo zakonodajo proti alkoholu, zelo visoko trošarino, torej ki prodajo alkohol po zelo, zelo visokih cenah. Torej to, da vedeti, da torej, uh, cena ni tako zelo relevantna, potrebujemo ustrezen pristop do alkohola. In torej, kar zadeva prihodne strategije, seveda se lahko odločamo za prihodne strategije, ampak morajo temeljiti na tem, kar že imamo. V zadnjih letih je bilo veliko postorjenega in uh, moramo torej uh, se osnovati na tem, uh, na tem, kar uh, smo že dosegli. Uh, imamo naprimer program um, za uh, zmirno uporabo uh, vina, ki ga vinogradniški sektor uh, izvaja uh, že dolga leta, kaj ti sami proizvajalci nimajo interesa, da preveč porabijo, pa čeprav eh, kratkoročno bi to lahko bil dober, eh, dober kupec, ampak dolgoročno eh, pijanec prav gotovo ni dober kupec niti za, eh, za vinsko proizvodnjo, niti za eh, pivovarne, niti za eh, žganje pijače in tako dalje. In, eh, torej, eh, je treba še e, se e, angažirati in se boriti proti tistim, ki so dejanski problemi, ki pač obstajajo. Ja, e da so kolega Gardini. Herbert, zdaj pa kolegica Gardini. Hvala lepa, nimam veliko dodati. Eh, mnogi so že veliko, veliko povedali, ampak mislim, da je bistveno povdariti še eno stvar. Tako kot je povedala kolegica Ajuso, eh, govorimo o različnih kulturah in mislim, da beseda kultura je ravno zelo pomembna. Govorimo o nekem, o nekem običaju, to, da pijemo alkoholne pijače, kar je značilno za, za človeštvo nasplošno, kajti kdo, eh, kdor ni imel grozja, je vsekakor fermentiral riža ali druge eh, proizvode, pridelke in torej to je nekaj, kar je eh, pač značilno za človeštvo vse povsod po celem svetu. Eh, in, in gre pa zelo, za zelo različne običaje. Mislim, da se moramo izogniti temu, da, eh, smo, da postanemo smešni, torej da se osmešimo, kaj ti včasih poslušamo izjave, ki so že res skoraj smešne. Kajti, če mislimo, da z našimi etiketami in oznakami bomo rešili čisto vse, vse probleme na svetu postanemo res smešni. Tako kot je pravilno povedal Dortfam, Dorfman, vsaka ženska ve, da ko zanosi, ne sme kaditi, ne sme piti, ne sme niti piti kave, kajti tudi kofein um, je um, zdravniki odsvetujejo. In torej, kaj bomo začeli označevati tudi skodelice kave, ki niso primerne za nosečnice, to pa tukaj postajamo že res, res smešni. Mislim, da ni nek, nekega obdobja v življenju, v katerem je ženska tako zelo spremljena strani zdravstva, kot je ravno nosečnost. Eh, celo dan danes ženske gredo k zdravniku še preden zanosijo, ker <laughs> želijo sprožiti folno kislino in tako dalje. In eh, torej, Eh, smo v rokah zdravnika, ki ti predpiše dieto, ti predpiše vse krne preglede, analize in tako dalje. In torej se mi zdi smešno, da si lahko domišljamo, da z oznakami bomo dajali navodila nosečnicam v tistem obdobju njihovega življenja, ko, so, uh, ženske, uh, ko se ženske izredno dobro zavedajo svojega zdravja. In uh, seveda, druga stvar pa so uh, že zasvojenke z uh, alkoholom, ki uh, čeprav zanosijo, ne morajo nehati piti alkohol, ampak tam prav gotovo jim ne bo pomagala oznaka na, na steklenici, morda jim lahko pomaga zdravnik, ampak to je še kako težko. Torej, um, in naj vas opozorim, da imamo neko združenje v Italiji, ki se ukvarja naprimer s problemi, ki so povezani z boleznimi jeter in eh, ta združenja ugotavljajo, da iz njihovih eh, podatkov bistvena razlika pri eh, zlorabi alkohola pri mladih je v tem, kako jih družina spremlja in nadzoruje ko uh, pač eh, imajo uh, otroci uh, ustrezno uh, družinsko okolje, pride do primerov zlorabe v dveh, treh odstotkih vseh primerov. Ko pa nimajo ustreznega družinskega okolja, ko so prepuščeni samim sebi, že pri zelo uh, um, zgodni starosti lahko pride do zlorabe alkohola v višini 15 odstotkov. Torej, razlika je predvsem v izobrazbi, v vzgoji. In torej, mi smo to videli tudi pri naših otrocih teh. To so prve generacije, ki so začele uveljavljati in uporabljati vsa italijanska pravila o neuporabi eh, alkohola preden se odločimo eh, za vožnjo. Veste, v Italiji je dovoljena neka majhna doza alkohola v krvi, prav zaradi te socialne uporabe, ki jo je omenjala tudi gospa Ajuso. Ampak do 21. leta pa uh, velja popolna abstinenca, kot uh, to velja tudi za tiste, ki se ukvarjajo z, profesionalno z vožnjo. In torej mladi uh, se tega zavedajo in se organizirajo. Vsak večer uh, pač v skupini bo nekdo uh, se vzdržal pitja, tako da bo lahko potem uh, vozil uh, avtomobil in uh, tudi pomagal vsem uh, ostalim prijateljem, da pridejo uh, do doma. Uh, Torej, eh, država je pač vzpostavila ta okvir, ampak eh, vse to je treba dopolnjevati z eh, ustrezno vzgojo, kajti če bi vse to želeli stisniti v eno etiketo, potem to bi bilo smešno za Evropo, bi se povrnili k znani smešnici o ukrivljenosti banan. In eh, torej, eh, to bi bilo res eh, nek, neka osmešitev in to bi pomenilo, da potisnemo na stotine in stotine državljanov v smer euroskepticizma. Torej, bodimo pozorni za neko buteljko vina, imamo mm, celo, celo tradicijo, imamo določene običaje, vse to je povezano z zgodovino, z geopolitiko, z preseljevanje, za zgodovino celega naroda. Lahko začnemo pri noe to v naši kulturi. In torej, res ponavljam, dajmo se izogniti temu, da se osmešimo, kajti drugače spet tvegamo, da a, ba, damo dodatnega glasu tistim, ki v Evropi trdijo, da je Evropa nepotrebna. A, e, hvala lepa, Elizabeta, zdaj pa gospod Florenc. <clears throat> Najlepša hvala. Ja, težko kaj dodam k tem zelo dobrim argumentom ampak za nami so evropske volitve in pri vsakem dogodku so se državljani pri meni pritoževali, da se Evropa preveč podrobno spušča v zakonodajo. Predpostavljam, da je bilo podobno tudi v Italiji, Grčiji in drugod. Ali moramo našim državljanom poslati to sporočilo, da bo Bruselj usiljeval naše nasvete Parizu, Rimu in drugim prestolnicam. Torej, sam ne bom podprl tega dokumenta, namreč naše nacionalne vlade so razumne in lahko to področje veliko bolje urejajo kot mi. Eh, e Hvala, Karl Heinz. Besedo zdaj predajam predstavniku komisije, gospodu Bruksu z GD Sanko za njegove pripombe. Izvolite. Merci, monsieur le président. The interests and the support from the parliament and in particular Zanimanje in podporla parlamenta, predvsem odbora Envi glede strategije za alkohol je pomembna za komisijo in jo resnično pozdravljamo. Komisija se dobro zaveda tega, da je alkohol velik problem tako za zdravje, kot tudi za negativne učinke na družbo. Seveda potrebujemo tukaj skupne uh, eh, inicijative tako Evropske unije, držav članic, kot civilne družbe. Rad bi popravil določene nesporazume, v, ki se mi jih je zdelo, da sem jih slišal glede besedila. Uh, Kar se tiče točke 1 in točke 9 v, vašem, v vaši resoluciji, tam govorimo o akcijskem načrtu EU za alkohol. Zdi se mi, da odbor meni, da je komisija sprejela nekakšen načrt glede alkohola. Leta 2013 je komisija začela z to razpravo, glede politike o alkoholu, predvsem v povezavi z mladimi in njihovim napijanjem. Strategija je bila sprejela, sprejeta leta 2006 in vse čas tukaj razmišljamo v okviru, da so ti cilji strategije 2006 še vedno veljavni. V času posvetovanja z državami članicami pa smo ugotovili, da Evropska komisija ne more sprejeti takšnega skupnega dokumenta. Odbor se je strinjal s tem, da še kar nadaljujemo delo na akcijskem načrtu, to je bil nekakšen referenčni dokument za države članice in deležnike, ki so nadaljevali za njihovimi ukrepi v okviru ciljev strategije iz leta 2026. Odbor je podprl dvoletni akcijski načrt glede um, napijanja. To se je zgodilo septembra 2014. In komisija je podprla trude držav članic, ki so izvajale ta akcijski načrt, seveda z našo pomočjo. Poleg tega bi rad dodal tudi nekaj informacij glede tega, da tudi države članice razmišljajo o tem, kakšen novi pristop na evropski ravni si želijo glede tega. Decembra lani so tako podprli okvirni dokument, ki ga trenutno v komisiji še pregledujemo. Večkrat danes smo slišali, da si je na tem mestu pomembno zapomniti, da je glavna odgovornost za omejevanje zlorabe alkohola pod pristojnostjo držav članic. Vloga komisije je, da podpiramo države članice, če obstaja dodana vrednost, da se to ureja na ravni Evropske unije. In komisija pravkar razmišlja o tem, kako bi to lahko storili. Seveda pozdravljamo prispevke in mnenja vseh deležnikov, ki jih bomo pregledali in vključili v postopek. Mislim, da moramo razmisliti, kako lahko alkohol in zlorabo alkohola vključimo v celovit zdravstveni sistem. Komisija je dobila zelo stroge prioritete, kar se tiče tega področja. Glede dela v prihodnosti, komisija nadaljuje eh, svoje delo v okviru trenutno veljavne alkoholne strategije. Slišal sem, da je bila ta strategija zaključena leta 2012, komisija pa od takrat še ni storila nič. To ni res. Komisija je storila veliko, namreč izmenjavali smo najboljše prakse, omogočali sodelovanje z državami članicami in deležniki ter tako naprej. Tako skozi forum za alkohol in zdravje, kot tudi skozi odbor držav članic. Komisija prav tako spodbuja in podpira države članice pri izvajanju akcijskega načrta. Od lanskega leta pa smo pomagali tudi pri skupnem ukrepu za znižanje eh, zlorabe alkohola. Gre za triletni akcijski načrt, ki je nekakšen odziv na vprašanja, ki ste jih zastavili danes. Naprimer, kako lahko razpravljamo o različnih nacionalnih zakonodajah, kaj lahko skupaj storimo. Jasno je, da obstajajo razlike med posameznimi državami članicami, kar se tiče mejne vrednosti za nizko tveganje pitja alkohola. Države članice o tem trenutno razpravljajo s pomočjo Evropske komisije. Moramo pa izvajati večji vpliv na določenih področjih. Sodelovali smo z Forumom za zdravje in alkohol ter spostavili delovno skupino, ki bi izboljšala delo tega foruma. Za konec bi rad torej povdaril, da je komisija nadaljevala delo na področju znižanja zlorabe alkohola, ki je v skladu z cilji iz osnovne strategije za alkohol. Sedaj pa razmišljamo o prihodnosti Evropske strategije za alkohol in resnično upam, da bomo že kmalo lahko um, z vami delili informacije, ki smo jih prejeli od držav članic in deležnikov v tem postopku. Najlepša hvala. Now... Hvala. No, sedaj pa vas moramo pozoriti še na uh, časovne roke. Rok za predloge sprememb je 12. februarja. Glasovanje v odboru ENVI 31. marca, glasovanje na plenarnem zasedanju pa na drugem zasedanju aprila. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za program ustreznosti in uspešnosti predpisov REFIT. Stanje in obeti. Kar takoj bom začel kot poročevalec. Junija 2014 je komisija objavila neko sporočilo, z naslovom eh, Refit, eh, trenutno stanje in eh, perspektive. Odbor Juri je sklenil, da pripravi neko uh, mnenje o tem, neko poročilo o tem in mi smo pripravili naše mnenje. Program Refit je pomembna pobuda komisije za ponestavitev in racionalizacijo normativnega okvira v Evropski uniji, ki naj bo enostavnejši, jasnejši in lažje naprovedljiv za podjetja, delavce in državljane. Program stremi za krčenjem birokracije, odpravljanjem administrativnih bremen, ponestavitev krepitvijo in izboljšanjem kakovosti in oblikovanja zakonodaje za to, da pridemo do strateških ciljev in da izkoristimo prednosti, ki jih zagotavlja evropska zakonodaja po najnižji ceni in za minimalnimi eh, upravnimi bremeni ob spoštovanju pogodb in predvsem načel subsidijarnosti in sorazmernosti. Sporočilo komisije vsebuje eh, pregled stanja in napredovanje v izvajanju programa Refit in upredeljuje nove ukrepe. Eh, spremlja ga tudi letni pregled, ki eh, spremlja izvajanje zakonodaje, evropske zakonodaje v državah članicah. Določeni ukrepi, ki so omenjeni, so v pristojnosti odbora ENVI, naprimer umik predloga direktive od tleha in dostopanja do uh, pravosodja na okoljskem podrobju, področju check-up, kar zadeva habitate in ptice v okviru Nature 2000, nove ocene, ki so najavljene in preverjanje v zvezi z uh, CCS-om, eh, potem izpusti CO2 strani avtomobil in lahkih tovornih vozil, potem eh, kemikalije eh, izven riča. Eh, komisija je dolgo, pred dolgim časom eh, predlagala določene eh, predloge, ki so postali že zastareli. Torej v našem mnenju ugotavljamo, da je sicer eh, spremljivo, da skrčimo birokracijo in dostranimo nepotrebne določene upravna bremena, krati pa moramo biti zaskrbljeni nad možno deregulacijo, predvsem na področju okolja, eh, živeske va, prehranske varnosti in zdravstva, eh, kar eh, se lahko dogodi zaradi pretveze, da bomo zmanjševali birokracijo. Se spominjate, kako je komisija ocenjevala možnost, da bi omoknila predlog direktive o plastičnih vrečkah, potem ko sta so, so zakonodajalca dosegla sporazum. Eh, in eh, v tem kontekstu moramo razumeti tudi razpravo o najavi komisije, da menjava umakniti predlog o reviziji zakonodaje na področju odpadkov in da spremeni eh, tudi direktivo o nacionalnih emisijah. Vsi dobro poznamo zgodovino tega in očitno za zanimanjem pričakujemo obisk komisarja Timermansa, torej podpredsednika, ki bo tu pred nami marca, zato da bi od njega Um, dobili določena pojasnila in uh, podrobnosti. Očitno je, da uh, je to mnenje, da bo to mnenje uh, potem tudi predmet obravnave tu na našem odboru in takoj bi torej predal besedo kolegom. Prvi na vrsti je kolega Kaputo za skupino SD. Izvolite. Eh, grazie, Hvala, predsednik naj čestitam, naj vam čestitam za uh, mnenje, ki ste ga pripravili. Refit je temeljni program za odpravo birokracije, odpravljanje upravnih bremen in izboljšanje in, in e, zakonodaje. Tudi mislim, da ta program ne spe predstavljati rezo za sredstva za okolje, za prehransko varnost, za zdravstvene standarde, ki ste jih tudi vi omenjali. Uh, In komisija je najavila, naprimer, da bo umaknila določene predloge, naprimer, z področja zakonodaje v zvezi z odpadke oziroma s plastičnimi vrečkami. Naj opozorim nekatere osnovne točke, glede katerih bom predstavil predloge sprememb v imenu naše skupine. Prvo, gold plating. Torej, eh, pri eh, sprejemanju eh, v okviru evropskih direktiv dodatnih pravil, potrebujemo neko evropsko uh, definicijo gold platinga za to, da bo prišlo do primerjalnih analiz in zato, da a, ugotovimo, katere so tiste, a, tisti ukrepi, ki ne veljajo za gold plating. Torej, gold plating ne bi smel povečevati zapletenosti in stroškov za lokalne, regionalne organe, ampak seveda, če bi gold plating zagotovil visoko stopnjo zaščite, naprimer na okoljskem področju, bi ga lahko uporabljali tudi v prihodnje za ocenjevanje učinka na nacionalni ravni. Poleg tega mislim, mislim, da komisija bi morala zagotoviti preglednost, ko ocenjuje eh, projekte in ko izvaja ocene učinka, naprimer, ko gre za okolje, za obnovljive vire, MSP je, um, pravile na področju uporabe kemikalij, moramo spodbuditi tudi javno udeležbo, posvetovanja. Posvetovanja morajo biti dostopna v več jezikih. Komisija mora izboljšati tudi spletno posvetovanje, eh, zato da olajša dajanje povratnih informacij. Potem boljša uporaba novih tehnologij, zato da izboljša izboljšamo učinkovitost, izboljšamo upravljanje, eh, izboljšamo zakonodajo in povečamo udeležbo deležnikov, moramo uporabiti nova sredstva, kot naprimer interoperabilnost, e, e, vodenje in eh, Račun, eh, in računalništvo v oblaku. Naprimer, tak ne smemo trositi z uporabo uh, Ehm, naprimer tehnoloških eh, naprav, kajti interoperabilnost bi v tem pogledu zagotavljala določene prednosti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Girling, izvolite. Thank you, chairman. Thank you. Najlepša hvala, predsednik, hvala za delo, ki ste ga vložili v to mnenje. Naša skupina predvideva delo v okviru komisije kot nekakšen postopek, ki se nadaljuje. Ne gre za vprašanje, ki bi se nanašalo na enkratni dogodek, ampak nekaj, kar bi moralo biti vključeno v zakonodajni postopek. Prav zato bi radi videli več podrobnosti v programu Refit. Predvsem, če si ogledam te kazalnike uspešnosti, bi rada omenila nekaj točk, kako te dopolniti. Tukaj bi morali imeti letno poročilo o neto stroških in prihodkih. Kar pa se tiče um, akumulativne zakonodaje, to je posebej pomembno na področju okolja in živil ter zdravja. Če si samo gledamo postopek, naprimer, pridelave sira in organizacije, ki so vključene v to, tukaj imamo različno zakonodajo, ki ni nesmiselna, ki se ne dopolnjuje in včasih ni logična. Prav zato moramo tukaj narediti določene spremembe, da ne bo ta zakonodaja preveč zapletena. Na tem mestu bi morali prenehati za to zamislijo, da je pametna zakonodaja slaba za okolje. To ni res. Mislim, da bi okolje in področje okolja lahko koristilo od poenostavljene zakonodaje. Če bodo pravila preprosta, lahko zagotovimo večjo skladnost in večje upoštevanje te zakonodaje. Kot vemo v tem odboru, je naše delo brezpredmetno, če ljudje zakonodaje ne spoštujejo. Kako dosežemo to skladnost s poenostavitvijo? In prav to je za moje pojme cilj dobre zakonodaje. V našem mnenju bi morali povdariti tudi pomembnost MSP-jev, ki so vključeni v sporočilo o programu RIFIT, pa tudi v poročila drugih odborov. MSP-ji so pomembni za področje, s katerimi se ukvarja naš odbor in so ključnega pomena za tako, tako imenovano zeleno gospodarstvo, pa tudi v živilski industriji. Ponovno se nanašam na vprašanje kumulativne zakonodaje. Gre za vprašanje, kako se različni zakonodajni akti dopolnjujejo oziroma ali se prekrivajo. Tukaj bi se tudi spotaknili ob vaš primer plastičnih vrečk. Mislim, da je ta smisel. Naš odbor je upravil veliko dela, gre za veliko zakonodaje, ki. Eh, jo obravnavamo in veliko izmed nas je prisostovalo na mnogih, mnogih trialogih. Če priporočamo kompromis, potem na koncu ne dosežemo najboljšega zaključka. Ob treh zjutraj na trialogu namreč eh, ne dobimo dobrih rezultatov ponavadi. Prav zato menim, da bi morali v okviru programa Refit pregledati naš postopek izvajanja zakonodaje. Ena izmed stvari, ki jo lahko storimo, je, da v primeru, da obstaja zakonodaja na zapletenem področju, kot je to ponavadi pri okolju, bi potrebovali drugo stopnjo posvetovanj. Ko je objavljen um, predlog zakonodajnega akta, bi morali imeti še ocenek učinka, ki ga na to lahko dopolnimo z komentarji vseh deležnikov preko elektronskega postopka. Zadnji del postopka pa bi bilo potem združenje vseh teh aspektov. Na ta način bi pridobili bolj, postop, bolj poenostavljen postopek, ki bi ga bilo lažje izvajati. Najlepša hvala sedaj pa gospod Tobi Tema. Hvala predsednik in hvala tudi, da ste poročevali pri tem pomembnem delu. Načeloma nam je pristop refit všeč in temu tudi predlog komisije glede tega. Za ALDE je pomembno, da se znižajo tukaj eh, birokratske ovire, predvsem za MSP-je, što je za našo skupino resnično ključnega pomena. Naj vam podam primer. V Nemčiji 43 odstotkov podjetij meni, da je visoka stopnja birokracije ovira pri naložbah in da je to eh, problem za njih. Lahko vam podam nekam primeru evropske zakonodaje, naprimer VIČ, to je velika finančna ovira, pa tudi birokratska ovira za MSP-je. Natura 2000 je tudi problematična, MSP-ji v tem okviru se soočajo z veliko birokracije, veliko je negotovosti glede tega, kako vlagati naložbe in tako naprej. Podpiramo torej osnutek mnenja, in tudi program Refit. Imamo pa vprašanje glede tretjega odstavka, ki je v skladu s tem, kar je povedala kolegica Gerling. Mislim, da potrebujemo učinkovito zakonodajo, ki eh, spodbuja države članice, da, se, da upoštevajo to eh, zakonodajo. Ampak v primeru, da pride do prekomerne ali prekrivajoče eh, zakonodaje, je potrebna deregulacija. To je verjetno smisel tega predloga. Sporočilo o programu RIFIT strani komisije govori tudi o ukrepih, ki jih morajo sprejeti države članice, gre za tako imeno preobširno zakonodajo. Zdi se, da je ena tretjina administrativnih ovir povezana z evropsko zakonodajo in izvajanjem na, na, na ravni držav članic.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 Hvala lepa. Zahvaljujemo se vam za opravljeno delo in za vaše predloge. Mislim, da vsebuje v bistvu vse, o čemer smo se pogovarjali v zadnjih nekaj mesecih. Ker pa zadeva refit in uh, to uh, dokazuje, kako lahko komisija obravnava določene zakonodajne akte. To je zelo dober nauk za nas. V vašem povzetku ste to prikazali zelo učinkovito in se vam zahvaljujem za to. Imam nekaj eh, pripomb, ki jih želim podati v zvezi z refitom. Refit ima svoj smisel, kajti manj birokracije, manj. Uh, Ehm, bremen, eh, to vse ima svoj smisel. Na tak način bomo povečali tudi zaupanje naših državljanov. Njihovo nezaupanje dejansko izhaja tudi iz pogostih sprememb pri evropski zakonodaji eh, z uvajanjem eh, novih pravil, ki prihajajo strani eh, evropskih institucij. In eh, torej mi se želimo izogniti vsemu temu, to da komisija se mora zavedati tudi tvegan, ki izhajajo iz deregulacije. Naprimer negativni učinki za okolje kaj je pomembno pri vse tem eh, in to sem zasledila v vašem besedilu in sem bila nekoliko prestrašena nad tem. Mm, torej, če bi recimo komisija izkoristila ta program in enostavno zavrnila določen predlog, ki ji ni všeč, o tem se še nismo pogovarjali. Tudi, če bi komisija sklenila recimo, da uh, ima nekje določene težave in probleme, potem uh, bi morda lahko komisija uh, enostavno si rekla, um, v redu, vse to nam ni všeč, naprimer, ko gre za pravico do dostopanja do vode. To je tudi stvar pobude državljanov in moramo jemati eh, to pobude izredno resno ampak po mojem mnenju ni sprejemljivo, če bi recimo komisija kar naenkrat zavrnila to pobudo, čež da jim ta državljanska pobuda ni všeč. Državljani imajo zelo malo možnosti, da vplivajo na naš zakonodajni postopek in komisija. bi morala spoštovati te minimalne možnosti, ki jih imajo državljani in ne zavračati te možnosti. In želela bi spostaviti še eno dejstvo, en vidik, kako prihaja do sprejemanja predlogov, do potrjevanja predlogov Rada bi prejela nekaj povratnih informacij od komisije, kaj se dogaja z našimi predlogi. V nekaterih državah članicah prihaja do takih razmer, ko uh, se uh, v celoti ne izvaja niti še en zakonodajni akt, pri tem pa uh, so nekako v čakalni, na čakalnem seznamu uh, še uh, mnogi drugi. Uh, To onemogoča konkretno izvajanje evropske zakonodaje. Če gre za vprašanje zakonodaje z področja zraka, vode, tal, pri vsem tem moramo dobro razmisliti tudi, kaj vse to pomeni za naše državljane. Zelo pogosto države, se države članice soočajo za postopki zaradi kršitve, kajti nekateri izmed njihovih eh, birokratov imajo zelo nenavaden način razlaganja evropske zakonodaje. Mislim, da, moramo, da moramo izpolnjevati evropsko zakonodajo, to da zakaj, eh, ampak. Eh, Pri tem odigravajo pomembno ulogo tudi lokalni uradniki, birokrati. To je treba upoštevati tudi v prihodnje. Ne, ne smemo prepustiti lokalnim birokratom, da odločajo o tem, kako naj izvajajo naše zakonodajne akte. Hvala. You know, chair, don't laugh, don't laugh, don't laugh. Hvala lepa, ne smejte se. Poskusil bom biti čim krajši. Ta tema mi je izredno pri srcu, verjetno nas ne preseneča, nihče eh, ne mora oporekati neke, nekemu programu, ker odpravljamo nepotrebne upravna bremena. Nihče eh, ne nasprotuje temu, to, da eh, program Refit postaja v vedno večji meri program za deregulacijo in nima nič opraviti z odstranjevanjem nepotrebnih bremen, upravnih bremen. Gre samo za nov argument za deregulacijo. Eh, se pravi, da a, velika podjetja, ki podpirajo to agendo, stojijo za vsem tem. Moramo podpreti, da ko ljudje govorijo o MSP-jih, to je nova, nova, a, nov moto, če želimo biti priljubljeni, potem bomo dali v nastavek MSP-je, ker je to izredno a, priljubljeno trenutno. Naj citiram a, nekoga, ki neko, neko združenje MSP-jev, ki govori o agendi Stoibel, eh, ki podpira eh, refit in ko je Stoibel opravil svoje delo in pripravil svoje sklepe septembra, eh, je, je povedal, da ni smiselno, ampak vse to je samo populizama. Eh, na to gledajo tako tudi eh, MSP. -ji. Torej, ta eh, agenda je vedno bolj samo agenda velikih multinacionalk. In torej, če se res želimo sredotočiti na nepotrebna upravna bremena, potem moramo zagotoviti, da se lotimo tistega in da ne spodbujamo neko agendo za deregulacijo. V zadnjih nekaj mesecih vse to, kar se je zgodilo, dokazuje, da je refit vedno bolj samo stvar dereguliranja. In eh, torej tukaj na odboru za okolje moramo zagotoviti, da to, kar Evropa počenja in mora storiti, je, da zagotovi eh, varstvo okolja za državljane. In to pomeni sprejemati zakonodajo in to pomeni, sprejema, to pomeni da podjetja od časa do časa morajo prilagoditi svoje, svoje delovanje eh, tej zakonodaji. Ampak, če govorimo o varstvu zdravja, o varstvu okolja, potem nekateri lahko mislijo, da je to samo nek neka nepotrebna neušičnost, o spet neko novo pravilo, ki se ga moram držati. Moramo biti pozorni, da ne zapademo v to past te, e, te dajanja nekega blanko čeka e, za program Refit. Zelo pozdravljam to, kar je poročevali že storil, ampak lahko pričakujete določene predloge sprememb od zelenih, ampak ne zato, da nasprotujemo e, tako samo, ker nam je to všeč, ampak zato, ker moramo biti pozorni, da ne popustimo nad celi črti in da refit ne postane pač nek program, eh, samo svoj program, ki eh, eh, pravzaprav v resnici samo škoduje MSP-jem. MSP-ji na vse zadnje na zakonodajo ne gledajo tako zelo negativno in zdaj, ko je prišlo do imenovanja Štojbla, ki se bo moral ukvarjati z naslednjimi koraki, koraki se sprašujem. Pač, ali ne mislite, da predhodni sklepi so bili podprti strani eh, samo štirih organizacij, ne 50 organizacij, samo štiri organizacije, pa so poudarile, da a, pač a, a, in to so bile okoljske organizacije, zdravstvene organizacije, organiz, potrošniške organizacije in. A, in pa sindikati. Ti štirje, te štiri organizacije so rekli, tega ne moramo podpreti. Torej, vidite, to je pravzaprav politična usmeritev, eh, ki se eh, je pokazala v tem programu. In torej, ta program mora biti ciljen eh, in ne sme biti neka politična agenda, ki velja samo za poslovneže, ne pa za MSP-je. Hvala lepa, gospod Fronte. Fronte. Grazie Presidente. Dunque ci, um, ci uniamo. A... Hvala predsednik, torej se pridružujemo uh, ostalim govornikom v zvezi z refitom, kajti kot so rekli nekateri je težko nasprotovati temu. To je program, ki si zastavlja uh, tako zelo zanimive cilje, torej večjo učinkovitost, preglednost. Uh, zmanjševanje bremen. Upamo, da bomo spoštovali te obljube skozi čas in da bomo skozi čas še dalje ocenjevali predpise, ki nastajajo in predvsem tudi eh, konkretno napredovanje in izvajanje in posledice, ki jih, imajo, ki jih ima ta zakonodaja za življenje evropskih državljanov. Torej, težko je eh, se ne strinjati s splošnim pristopom iz refita. Tudi zato smo eh, naklonjeni in se zahvaljujemo za poročevalcu za opravljeno delo, kajti to mnenje se nam zdi oblikovano na sprejemljiv način, ki, tako da ga lahko podpremo. Lahko to podpremo bodi si v tem dvojnem pristopu na eni strani priznavanje pomembnosti tega postopka in potem tudi v drugem delu, v, po drugi plati, eh, ko izražamo eh, skrbi zaradi posledic, eh, ki jih ta pristop lahko pomeni za okoljsko in zdravstveno zakonodajo soglašam s tem, kar je povedala kolegica Girling, eh, glede tega, da poenostavljanje ne pomeni poslabševanje zakonodaje z področja okolja. Morda je tudi, tudi to res, ampak eh, tako kot je povedal, povedal tudi kolega Eichhaut, eh, nevarnost je ravno v tem, da pridemo do deregulacije ravno v zvezi z zakonodajo, ki jo mora ta odbor zagovarjati. Zato uh, splošni pristop v mnenju podpiramo, naši predlogi sprememb, naši namigi bodo zadevali ravno krepitev te, tega mnenja. Predvsem v zvezi nekaterimi točkami, naj omenim samo eno. Uh, Ehm, vi trdite, da izražamo skrb zaradi možne deregulacije, ampak mi ne izražamo samo za skrbenost, ampak mi zahtevamo, da ne pride do deregulacije. Torej, splošni pristop nam ustreza, ga podpiramo, pa bomo poskusili, poskusili nekoliko okrepiti določene točke, kajti eh, odbor za okolje eh, je dolžan ravno zagovarjati določene vidike povezane z okoljem, z zdravljem državljanov, kljub temu, da zagovarjamo tudi, tudi, tudi mi zakonodajno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 Seveda podpiramo vaše, vaše mnenje. Mislimo, da je pomembno dokazati, da se Evropa osredotoča na to, kar je temeljno in da ne poskušamo vsega urejati. Potrebujemo učinkovito zakonodajo, ampak učinkovitost ne sme iti na škodo zmanjševanja, zniževanja naših zdravstvenih okoljskih standardov, vse, kar je pomembno za evropske državljane. Ampak bi dodala, da to, kar je tudi temeljno, je spremljanje izvajanja zakonodaje veljavnosti veljavne zakonodaje, ki jo že imamo, kajti zavedamo se, da ko ocenjujemo določene eh, veljavne direktive, da so te direktive slabo prenesene, da eh, imamo razlike med državami, da eh, ta razhajanja ne privajajo do harmonizacije, ki smo si je, si smo si je želeli, ampak do težav tudi v zvezi s konkurenčnostjo na gospodarskem področju. In torej, Eh, gre tukaj za ne, skoraj neke vrste karikaturo, ko govorimo o lobih MSP-jev. Eh, na eh, terenu imamo zelo gosto, gosto mreže MSP-jev, ki se ne ukvarjajo z lobiranjem, ampak nas sprašujejo potem, kako naj odpravimo določene težave, s katerimi se spopadajo. Naprimer, jim je težko včasih izvajati zakonodajo, ker je enostavno nerazumljiva za njih. In torej, če eh, želim, se želimo iti karikatura, potem bi lahko spregovorila o, o, o, o lobih MVO-jev, ki so včasih res pretirani. In torej, eh, pozivam parlament k modrosti, Kolikokrat je parlament sam zahteval a, z, novo zakonodajo, ki je včasih celo nepotrebna in ki a, privaja, pri, pri, privede do neke inflacije pri zakonodaji. Ampak po drugi strani sem zelo predana načelu cirkularne ekonomije in torej pričakujemo, da bo komisija eh, podala predlog v zvezi s tem, kajti to se nam zdi bistvenega pomena za rast v naslednjih letih. Hvala lepa, gospod Grote. Včasih se mi zdi, da je to kar cela religija, to kako uh, govorimo slabo drug drugem. Če bomo začeli s postopkom uredbe, potem bo odvečno 28 zakonodaj v državah članicah. Torej, mislim, da tukaj nima smisla, da podpiramo euroskeptike, ki pravijo, da je vse, kar prihaja iz Bruslja, nesmiselno in da v komisiji nič pametnega ne počnejo. Ne, to nima smisla. Sedaj vidimo pri tem naložbenem programu, ki ga je predlagal Juncker, da imamo težave. Zakaj? Zato, ker ni dobro načrtovanih projektov. Bolje, kot da spostavljamo določeno birokracijo, je, da imamo tukaj dobre stvari v državah članicah. Sam lahko sprejmem to, kar je kolega Lavija pripravil. Vseeno pa mislim, da moramo paziti, da ne povečamo birokracije. Ko doma državljani eh, govorijo slabo o birokraciji v Bruslju, me vedno zanima, zakaj, eh, kje so prišli v stik s to preveliko birokracijo. In ponavadi ugotovimo, da gre za diro, direktive. Nek župan mi je povedal za zakonodajo, ki govori o starih, um, starih o starih zabaviščih. Takrat smo razmišljali o tem, kako bi lahko to izboljšali, kakšne predloge lahko podamo v Bruselj, kako lahko izboljšamo situacijo. In zastavili smo prošnjo za komisijo. Komisija pa je neka taka vreča, ki jo lahko vsak, kar udarja, pa se nikoli ne brani. Mislim, da to ni smiselno. Komisija se mora braniti in jasno povesti, kdo povedati, kdo je kriv. Če so krive države članice, potem to jasno povejte. Mislim, da je to smiselno, saj se države včasih to tudi zaslužijo. Če je pirik. Najlepša. Hvala. Gospa Šreje Pirik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi okoljske organizacije so že povedali, kakšno je, kakšno je njihovo mnenje. Državljani vedo, s čim se borijo. Ampak konec koncev je pomembno, kaj se govarjamo. Govorimo o okolju, o zdravju, o različnih zadevah, ampak na nacionalni ravni delo poteka popolnoma drugače. Mislim, da lahko dosežemo veliko na podlagi vašega poročila. Naprimer, direktiva o habitatih, ki je bila na nizozemskem izvajena zelo strogo marsi katera druga država se tega ni lotila tako. Imamo številne projekte v eh, Nemčiji, ki so drugačni kot tisti na nizozemskem. V Nemčiji se prodajajo določeni proizvodi v eh, vrtnarskih centrih, ki jih ni drugot, naprimer dušik. lahko vam dam tudi primere z področja pravil za živali in tako dalje. Takšne stvari si moramo pogledati, takšne razlike. Včasih gremo predaleč, kaj pa naprimer eh, odpornost na antibiotike. Na nizozemskem se izvaja nadzor, če je raven na ni celih nič nič ena odstotka. Ta dokument me sicer veseli, ampak nek cilj potrebujemo. Govorimo o okolju, govorimo o zdravju. Pomembno pa je, da ohranimo Evropo v enem taboru. Če bo vse skupaj razpadlo, to ne bo dobro. Govorimo namreč o navadnih posameznikih, državljanih, ki si prizadevajo za svoja življenja in zaupati morajo Evropi. Hvala. Besedo bom sedaj predal predstavnikom komisije prosim vas, da ste kratki, ker že zamujamo. Najlepša hvala odboru za ta osnutek mnenja. Refit ne bi smel biti poziv k deregulaciji, to je jasno. Imamo cilje, ki so pozitivni. Gre za boljše doseganje političnih ciljev, ki smo si jih zastavili. To je pomembno. Kot ste dejali, gre tudi za skupne kumulativne učinke. Glede umikov, ki ste jih omenili, pa takole. Parlament je prosil, da pripravimo strukturirano posvetovanje pred umiki in komisija je v delovnem programu za leto 2015 že obelodanila nekatere ukrepe z eh, področja refita, ki jih bomo izvajali. Ko smo pripravljali program, smo analizirali približno 450 predlogov, ohranili pa smo jih na to 80 za omik oziroma spremembo. Takrat smo dejali, da bomo počakali na stališča parlamenta in sveta, preden bomo formalizirali te omike ta postopek je še vedno v teku in ko se bo končal, bomo tudi mi formalno določili naše stališče. Govorili smo o okoljski zakonodaji, češ da se srečujemo s težavo pri izvajanju in prenosu zakonodaje. Govorili ste tudi o preobširni zakonodaji na nacionalni ravni. To so elementi, ki jih bomo obravnavali v ocenjevalnem delu v okviru komisije. Naj zaključim na pozitiven način. Zaradi vseh teh razlogov se nam zdi, da je pametnejša in enostavnejša zakonodaja tista prava pot, ki bo državam članicam omogočila, da lažje izvajajo to zakonodajo. Končni cilj pa je seveda boljše okolje. Tudi refit, vsaj upamo, nam bo dal instrumente za to, da se soočimo z nekaterimi napačnimi tolmačeni, češ da je eh, zakonodaja predraga in da je slaba za podjetja. Tudi to želimo eh, rešiti v okviru refita. V tem pozitivnem duhu razprave bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Za enkrat najlepša hvala za vašo podporo. Veselimo se sodelovanja z vami. Eh, na področju tega programa. Hvala. Hvala vsem kolegom in kolegicam, hvala tudi komisiji, hvala vsem za zanimive komentarje. Časovni rok za odajo predlogov sprememb je 5. februar, glasovanje v odboru EMI bo potekalo 26. marca, glasovanje v odboru Juri junija, na to pa plenarno zasedanje julija. Sedaj pa naslednja točka na njenem redu. Nadaljne spremljanje Evropske prireditve za mlade, European Youth Event, test idej z mladimi. Našega gosta, gospoda Palumba in pa gospoda Stefana Ženka, vabim za predsedniško mizo. I, I have briefly to uh, to remember. Spomniti vas moram, da gre za evropsko pobudo. Evropska prireditev za mlade se je prvič odvila uh, lani maja. Tam so sodelovali številni mladi, 6000 mladih evropejcev, ki so razpravljali o boljši Evropi znotraj Evropskega parlamenta. Nadaljne spremljanje je eden od dogodkov v sedmih parlamentarnih odborih, gre za izmenjavo mnen med poslanci in poslankami ter povabljenimi mladimi. Ideje bosta predstavila naša gosta, govorili pa bomo o naslednjih točkah. Družba brez odpadkov, inovacije na področju novih metod recikliranja, sprememba uh, vzorca porabe in proizvodnje, izobraževanje potrošnikov in odgovornost državljanov. Kako bomo postopali? Najprej bomo prisluhnili kratki predstavitvi idej naših mladih gostov, na to pa bomo prisluhnili komentarjem članov in članic odbora. Za dve minuti dobita besedo oba gosta, na to pa bomo imeli krok razprave. Izvolite, gospod Palumbo. Uh, Najlepša hvala za besedo. Govoril bomo o družbi brez odpadkov. To je ena od prednostnih nalog, ki so jih določili sodelujoči. Gre za zmanjšanje prehrambenih odpadkov in zmanjšanje transporta lahko bi ustvarili krajše prehrambene verige na evropski ravni, s tem bi dosegli okoljske cilje, zmanjšali izpuste CO2, potrebovali bi manj embalaže, potrebovali bi tudi manj hrane. Videl sem danes jutraj, da ima tudi parlament lasno kampanjo za zmanjšanje odpadkov pri prehrani v kantinah in to je dober primer, eh, dober zgled za druge kaj bi lahko naredili. Skupno kmetijsko politiko in program za razvoj podeželja bi lahko uporabili za to, da bi podprli lokalne prehrambene verige in da bi spodbujali kmete k sotelovanju. Na ta način bi ustvarili lokalna delovna mesta s pomočjo drugih eh, pobud, kot so naprimer zadruge. Temu smo priča na številnih različnih področjih. Seveda pa bi lahko te projekte razširili kaj bi lahko naredili poslanci in poslanke, kako bi lahko podprli krajše prihrambene verige. Komisijo bi lahko pozvali k pripravi sporočila o trajnostnih prehrambenih sistemih in s tem sprožili celotni postopek. Mladi so izpostavili to prioriteto družbo brez odpadkov. Želeli bi, da bi se je začel izvajati sveženo eh, krožnem gospodarstvu. Tudi tam je bilo namreč govora o zmanjšanju odpadkov. Prioritizirati je treba eh, prehrambene odpadke v vseh naslednjih zakonodajnih aktih, ki bodo predmet razprave. Seveda se treba sodelovati tudi z drugimi odbori v parlamentu. Hvala za pozornost. Sedaj pa Stefan Janke za predstavitev druge ideje. Hvala tudi z moje strani za povabilo. Moja ideja je razmeroma uh, preprosta, je precej simbolična. Predlagam zmanjšanje uporabe papirja v evropskih, evropskih institucijah. Če pa se papir uporablja, bi moral biti recikliran. To se vam zdi morda lahko preprosto, ampak gre za zelo simbolično pobudo. Evropski parlament je institucija, v kateri delujejo zastopniki eh, celotne družbe in zato bi morali vzpostaviti nekakšen zgled za druge. V tej digitalni dobi torej predlagam, da eh, zmanjšate uporabo papirja in da če uporabljate papir, uporabljate reciklirani papir. We... Najlepša hvala. Sedaj pa prvi krok razprave. Karl Heinz Florenc, izvoli. Ja, vielen Dank. Ich habe mir Ihre. Najlepša hvala. Z veseljem sem prisluhnil tej predstavitvi. Del predstavitve sem tudi prebral oziroma del predloga. In zdi se mi prav, da tukaj govorimo o trajnostnem razvoru, razvoju, o zaščiti sredstev in virov in tako naprej. Evropa je na srečo velik izvoznik izdelkov, naprimer strojev, avtomobilov in tako naprej. To pošiljamo v vse svet. Po drugi strani pa žal zelo radodarno zapravljamo določene sredstva. Poleg tega moramo veliko virov uvažati. Predvsem Nemčija. Mi imamo veliko pameti, po drugi strani pa imamo bolj malo dejanskih fizičnih sredstev in virov. Prav zato se lahko navežem na to, kar ste predlagali. Recikliranje ne kot tema v ozadju, ampak recikliranje kot nekaj, kar mora biti vključeno v vse naše politike, nekaj, kar mora biti v ospredju naših prednosti. Ne morem vam obljubiti, da ne bom več natisnil vseh dokumentov, vsekakor pa lahko obljubim, da bomo pozorni pri porabi papirja v parlamentu. Nasplošno gledano je parlament veliko bolj spoštljiv, kar se tiče takšnih vprašanj. Celotna deževnica, ki se steka na zgradbo parlamenta, se zbira in uporabi pri delovanju zgradbe. Prepričan sem, da moramo zbrati naše glave in spremeniti zavednost ljudi. Torej, čim manj odpadkov, to je ključna tema. Prav tako pa moramo ohraniti naša sredstva in naše vire. Za konec pa še bolj žalostno poglavje. Gospodarstvo recikliranja, to je moj kolega Janez Potočnik ko je bil komisar za to eh, pripravil. Podal je res zelo dober predlog v okviru prejšnje komisije, ki pa žal ni bil uspešen. Seveda se resnično za vso močjo na demokratske načine zavzemamo za to, da bi ta tema, ta predlog ponovno prišel v spredje in da bi ponovno razvili dober dokument na to temo vabim vas, da se udeležite teh razprav, mogoče samo preko interneta ali pa kako drugače. Veseli me, da so te teme pomembne za mlajšo generacijo. Mislim, da je to priložnost za vse nas. Za konec pa še komentar. Tukaj ne gre za rdečo, zeleno, črno temo, gre za temo vseh državljanov Evrope. Eh, Najlepša hvala. Kolega Septans je naslednji. Kolege, prosim, da se držite časovnih omejitev, ker časa ni več veliko. Hvala. In hvala, da ste prišli v naš odbor. Čeprav razumem, eh, obiskujete različne odbore in veseli me, da ste eh, danes izbrali odbor Envi. Vprašanja, ki ste jih izpostavili, so bistvena za prihodnost Evropske unije. In Karl Heinz je govoril o prim, eh, problemu resursov v Evropi globalno gledano, številni deli sveta postajajo vedno bogatejši, razvijajo eh, nek srednji razred, ki smo ga mi eh, dobili že dolgo časa nazaj. To pa seveda pomeni, da moramo razviti boljše načine uporabe eh, virov, ki nam jih zemlja ponuja. Imamo naprimer ogromno papirja, plastičnih eh, plastenk okoli po mizah. Tako da je dejstvo, da moramo spremeniti naše eh, ukrepanje. Tudi nam je všeč svežen o krožnem gospodarstvu. Imamo veliko potencijala, lahko poskrbimo za uh, stran ponudbe, uh, Eh, proizvodnje, kaj se dogaja v kmetijstvu, po drugi strani pa lahko izboljšamo tudi ozaveščenost potrošnikov, eh, bolje lahko izkoristimo naravne vire. Kot unija lahko te teme uvrstimo na vidno mesto, globalno gledano. Ne gre zgolj za finančne ukrepe, gre za gospodarske uh, ukrepe. Uh, če lahko zagotovimo, da bo prihodnja gospodarska rast in blaginja odvisna od učinkovite rabe eh, naših naravnih virov, potem bo to odlično. Že predolgo se ni ničesar ne spremenilo. Veseli nas, da je tudi mlada generacija eh, polna idej, mi kot zakonodajalci pa bomo to poskušali tudi narediti. Hvala, gospod Birder. Najlepša hvala in dobrodošla v odboru za okolje ko ste se srečali v Strasburu, tam ni bilo veliko poslancev in eh, to je seveda škoda. Pozdravljam vas tudi v imenu Kenta, vaše nekdanje univerze, ki je v mojem volilnem okrožju. Krožno gospodarstvo je zelo zanimiva stvar. Mi v tem odboru smo nehali uporabljati papir. Eh, sedaj uporabljamo tablice, iPade. Ampak Vprašanje je seveda, kaj se zgodi z takšnim iPadom, ko se mu izteče življenjska doba. Vse je odvisno od dizajna, kako lahko recikliramo takšne naprave. Imamo tudi majhne posodice eh, mleka, ki jih lahko, lahko recikliramo. Sestavljeni so namreč iz plastičnih in kovinskih delov, ampak na koncu pristanejo v istem splošnem košu pogledati si moramo odlaganje odpadkov, celotni življenski cikl eh, resursov. To bo seveda veliko stalo za podjetja in za potrošnike. Potrošniki so namreč tisti, ki nas prevzamejo končno ceno. Pogledati se je treba seveda, kako deluje politika. Imam vprašanje za vas. To bo težko izvajati in zahteve za vse v Evropski uniji bodo velike. Kako bomo k tem ukrepom privabili javnost? Čez pet let nas bodo spet čakale volitve. Voljivcem bomo dejali, spremenili smo način nakupovanja in eh, delovanja. Čez 20-30 let bo to uporabno in to je ta uh, težava, s katero se moramo soočiti, komunikacija. Okay, now... Najlepša hvala, sedaj pa kratek odziv. Vsak dobi eno minuto, izvolite. Gospod Dance in gospa Birger sta govorila o kratkem življenjskem ciklu proizvoda, o tem bom govoril pozneje. Kako privabiti voljivce k tovrstnim projektom? No, vem, da bodo drugi eh, kolegi govorili o tem, kako uh, ozaveščati potrošnike. To bo uh, obravnaval moj kolega. Politiki morajo biti vedno voditelji. Volilnim uh, okrožjem voljivce morajo pojasniti, kaj počnejo in kako je to dobro za njih. Včeraj sem na Facebooku videl uh, rizbo. Ki mi je dala eh, misliti. Kratkoročno ustvarjamo vrednost zgolj za davko eh, za delničarje. Dolgoročno pa je treba še marsikaj postoriti, če se želimo boriti proti podnebnim spremembam. Hvala. Dotaknil bi se zadnjega vprašanja. Kako dobiti voljivce in državljane na svojo stran? No, mislim, da so organizacije mladih urodje, ki se ga premalo uporablja zaradi dveh razlogov. Prvič zato, ker so mlade, politično niso dobro razvite, nimajo neke jasne agende, ampak to pomeni tudi, da so zelo privlačne, ker so mladinske organizacije pogosto zelo idealistične, imajo dobre ideje. Naj vam dam primer. Imamo Erasmus generacijo, generacijo mladih, ki bi se morala pogosteje pogovarjati s politiki in politiki bi se morali za to prizadevati. Dejali ste, da ste zakonodajalci. Ampak to ni vse. Evropski parlament je na očeh vseh državljanov Evrope. Na se ne smete gledati zgolj kot na zakonodajalce, ste tudi simbol Evrope, imate določene pristojnosti in odgovornost. Slišali smo, da Evropski parlament reciklira vodo, sam tega nisem vedel takšne ukrepe je treba eh, v javnosti predstaviti in sodelovati z mladimi in drugimi državljani Evrope. Hvala, hvala tudi za vaše predloge, sedaj pa drugi krok idej. Besedo bom predal Leonardo, ki bo predstavil tretjo idejo. Kot sem že dejal, smo želeli razširiti življenjski cikl proizvodov. Jasno je, zakaj je to treba storiti. Odpadkov je vedno več, življenjski cikli proizvodov pa so vedno krajši. Nekateri poslanci in poslanke so že uh, omenili, da je treba spremeniti način razmišljanja. Po drugi strani pa menim, da bi lahko izboljšali politična orodja, da bi pomagali podjetjem, jih spodbujali k podaljšanju življenjskih ciklov proizvodov prizadevati se je treba za enakovreden pogoje za javno naročanje, dizajn in označevanje. Tudi garancije vplivajo na to področje. Govorili smo tudi o pomenu krožnega gospodarstva. In tudi to bi lahko uporabili za spodbojanje daljšega življenjskega cikla. Evropska unija ima tudi druge pobude. Eh, podjetništvo, socialno, eh, inovatorstvo. Evropa 2020 in tako dalje. Pozvali bi lahko k daljšim življenjskim ciklom, k trajnejšim proizvodom, tako da bi spodbujali naložbe v MSP in druge podjetja, ki bi uh, izdelovali proizvode z daljšim življenjskim ciklom. Parlament ima tudi možnost priprave pilotnih projektov. To bi lahko bila tudi tema za pilotne projekte v okviru poročuna za leto 2016. Moje sporočilo za vas je naslednje. V naslednjih petih letih morate vedno, ko pripravljate zakonodajne akte, v mislih imeti tudi življenski cikl proizvodov. 80 odstotkov eh, onesnaženja nastane pri eh, samem dizajnu. Izboljšati bi bilo treba dizajn, kot je dejala gospa poslanka. Hvala. Stefan, še ti. Zadnja četrta ideja je prav tako preprosta in kri, eh, kratka. Gre za kampanjo, s katero bi ozaveščali šolarje in učence o okoljskih vprašanjih. Zakaj to predlagam? Morda se zdi preveč preprosto. Ko sem sam obiskoval šolo v 90-ih letih prejšnjega eh, stoletja, smo vedno govorili o tem, da moramo Eh, živeti trajnostno, da ne smemo zapravljati vode in tako dalje. Danes pa mladi, in temu smo bili priča tudi na dogodku za mlade, na to pozabljajo. Zato predlagam takšno kampanjo eh, ozaveščanja, morda bi lahko tam nastopil tudi kdo eh, slaven, kakšna slavna oseba, ki bi govorila o trajnosti, o okolju in to vrstnih vprašanjih. Slavne osebe lahko tako sodelujejo z mladimi, enako bi moralo veljati za civilno družbo, učitelje in druge. Kampanje pogosto potekajo v Bruslju in v Bruslju tudi ostanejo in to je velika škoda. Kot sem dejal, so mladinske organizacije vedno pripravljene, če jih kdo prosi, razširjati takšna sporočila. Takšna kampanja bi bila dobra pobuda. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa naši kolegi, začeli bomo z gospodom Škrletom. Nadaljeval bom v hrvaščini. Želim namreč, da tudi mladi na hrvaškem razumejo sporočilo, ki ga bom podal. U, jako mi je drago, što vidim danes. Eh, Zelo me veseli, da Vidim tudi mlade tukaj v parlamentu, naše goste v parlamentu. Ti nas želijo prepričati, da še naprej delamo na krožnem gospodarstvu in da poskrbimo za izobraževanje, za ozaveščanje. To mora biti ena od prednostnih nalog v tem sklicu parlamenta. Prav imate, dejali ste namreč, da moramo sprejeti različne ukrepe, da moramo začeti izobraževati mlade, že v vrtu in v ostalih fazah šolanja. Spodbujati moramo vse mlade k trajnostnemu razvoju. In to moramo po početi tekom njihove celotne mladosti, v srednji šoli, na univerzah in tako naprej. Razloge ste že sami izpostavili. Potrebujemo inovativne proizvode, eh, ki so pravilno oblikovani, ki imajo dolg življenjski cikl. Mladina potrebuje nekaj časa, da se na to navadi, da vse to razume in da na to spodbudi starejše generacije, da se prav tako uh, izobražujejo. Gre namreč za vprašanje vse življenjskega učenja. Ustvariti je treba proizvode, ki imajo daljše življenjske cikle in ki bodo imeli takšen dizajn, da jih lahko, potem ko se njihov, eh, njihova življenjska doba izteče, uporabimo za druge namene. Imamo številne dobre eh, primere, dobre metode izobraževanja mladih. Povdariti moramo tudi dejstvo, da ne gre zgolj za učinkovito upravljanje z našimi naravnimi viri. Ne, želimo biti tudi energetsko učinkoviti. Proizvodnja takšnih eh, izdelkov z uporabo ekodizajna, inovacij bo namreč dobra tudi za energetsko učinkovitost. Zmanjšali bomo porabo energije, kar je eden od naših ciljev pri boju proti podnebnim spremembam. To so nekatera od naših eh, sporočil. Izobraževanje, eh, mladi se selijo po celotni Evropski uniji in mi jih moramo izobraževati po celotni Evropski uniji. Osredotočiti se moramo tudi na tiste države članice, ki morda trenutno niso tako ozaveščene kot druge. Razširiti moramo ta virus krožnega gospodarstva, se osredotočiti na ekodizajn, ekoinovacije, ustvariti nek nov vzorec družbe. In zgolj mladi so tisti, ki lahko to naredijo. Popolnoma vas podpiram. Najlepša hvala. Gospa Hevi. Grazie, grazie mille per essere. Hvala. Scusate, parlerò in italiano. Hvala lepa, ker ste danes tu z nami. Govorila bom italijansko. Jaz zelo dobro razumem eh, vaš pristop, problem, ki smo že večkrat omenjali danes. To je eh, recimo vidik nekega drugačnega načrtovanja, kar vključuje tudi Eh, industrijsko oblikovanje. Jaz sem to tudi prav študirala, zato dobro poznam to temo, ampak se zavedam, kako uh, ravno uh, načrtovanje je nosilo določeno krivdo in to ne samo, ker zadeva količino proizvodov, ki smo jih vajeni uporabljati, ampak tudi tiste proizvode, ki danes poskušajo biti nekoliko bolj učinkoviti. Uh, Eh, zamisliti eh, si moramo dizajn, eh, torej industrijsko oblikovanje na drugačen način, ki naj se uporablja tudi, tudi za rešitve za skupnosti, za skupno življenje. Torej, to so lahko neke ustvarjalne skupnosti, ki iščejo nove rešitve za, živi, za način druženja. Eh, v tem bi morali biti uspošni, uspešni in politika lahko ima ključno ulogo in sicer, da spodbudi te dobre prakse, začenši z mobilnostjo, z samoprehrano, z druženjem z tako imenovanim time bank, eh, torej eh, dajanje na voljo svojega prostega časa. To so skupne dejavnosti, ki jih je treba tudi načrtovati in ki eh, vsebujejo tudi ta aspekt načrtovanja, ki tudi z zornega kota politike je, mora biti spodbojen. Zato vas zelo podpiram in upam, da tudi Evropski parlament bo bolj pogosto govoril o a, gospodarstvu deljenja in o udeležbi. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Grote, izvolite. Äh, Najlepša hvala. Pri vaši predstavitvi se mi je zdelo dobro, da ste tukaj upozorili na to, da moramo tudi sami razmišljati o tem, kaj lahko storimo mi, da izboljšamo situacijo po vsakem sestanku smo včasih imeli tri velike koše polne papirja. No, to smo odpravili, tako da sedaj ne razdelujemo več papirnatih dokumentov. Imamo spletni portal, kjer lahko vsi kolegi najdejo vse dokumente. Mislim, da so samo štirje poslanci nasprotovali temu predlogu. Ampak torej, kot vidite, smo mi na tem področju napredovali. Želel pa sem omeniti dizajn, ki ga je pravkar omenila kolegica. Načrtovano eh, zapadanje, dokum, zapadanje izdelkov. Naprimer, da imajo avtomobili nek del, naprimer izpušno cel, ki se po nekaj eh, kilometrih poruši, ki ne dela več. Včasih je bilo 80 tisoč km, po kateri ni bilo več jamstva za ta del avtomobila, sedaj smo to povišali na 180 tisoč km. Torej, ko nekdo kupi vozilo, pač pričakuje, da bodo določeni sestavni deli vozila držali vsaj določeno število kilometrov. Mislim, da moramo kot zakonodajalec tukaj bolje raziskati to načrtovano zapadanje izdelkov. Prav na ta način se lahko izboljša količina odpadkov. V prihodnosti bodo odpadki zelo pomembna tema, kljub temu, da o tem sedaj še ne razmišljamo dovolj. Madam Šerik. Najlepša hvala. Gospa Šerija Perik. Najlepša hvala. Veseli me ta razprava. Sama sodelujem s tremi šolami na teden. In eh, pogosto me preseneti, da mladi ne vedo, kaj se dogaja v svetu. Gre seveda za vašo prihodnost, tako da moramo tesneje sodelovati. Zanima me, kaj bi lahko naredili za to, da bi bolje ozaveščali ljudi. Informirati se moramo, obveščati se moramo le tako bomo dosegli napredek. Sam ma, sem obiskovala univerzo, eh, obiskala univerzo, srednjo šolo, osnovno šolo. Mladi do 12. leta so imeli številna kritična vprašanja. Hvala, sedaj pa še Karin Kadenbach. I do have a little problem because uh, as I imam težavo, ker sem prišla v dvorano, prepozno sem zamudila večino vaše predstavitve. Me pa veseli, da ste ponovno tukaj. V Strasburu smo imeli možnost uh, razprave. Danes vam ponujam naslednjo možnost. Upam, da bi lahko eden od vaju ponovno obiskal Evropski parlament na moji spletni strani se lahko prijavite za tridnevni obisk eh, Bruslja. Tri dni ste lahko z nami v parlamentu, v odboru Envi, se o vseh teh zadevah pogovarjate z nami in sicer septembra. Takrat eh, morda ne boste na univerzi, tako da bi bilo zelo dobro, če bi v, nas ponovno obiskali. Vse teme, ki ste jih eh, izpostavili, še posebej na zadnje, kažejo, da ste resnično angažirani in obljubim vam lahko, da vsaj mi tukaj v odboru in vi resnično cenimo vaše delo in uh, vašo zagnanost. Hvala. Hvala. Sedaj pa Leonardo in Stefan dobita po eno minuto za odziv. Hvala. Nekateri poslanci so obiskali ta dogodek za mlade in naslednje leto boste prav tako lahko obiskali mlade iz celotne Evrope, ki govorijo o evropskih politikah. Dobro je tudi, da obiskujete šole v vlastnih volilnih okrožjih. Nekaj pa bi vseeno eh, rad povedal. Na tem dogodku smo se pogovarjali predvsem o trajnosti. Kot je dejal gospod Grote, bi morali rešiti uh, vprašanje načrtovane zastarelosti proizvodov. Imamo nekatere dobre lokalne pobude, ki pa bi jih lahko, lahko razširili. Naprimer, pobuda, da eno leto ne kupite nobenega novega uh, oblačila, uh, skupna uporaba različnih pisarn in tako dalje. Nekaj sem želel še povedati, preden vas eh, zapustim. Letos imate veliko možnosti za ukrepanje. Revizija Evrope 2020 bo potekala marca, na to trajnostni cilji septembra in pa COP21 v Parizu decembra. Kot je dejal Stefan, so mladinske organizacije neizkoriščen vir, pogovarjati se je treba z organizacijami v vaših volilnih okrožjih in z njimi sodelovati. Hvala. Ja, first of all, I'm, I'm happy. Hvala. Veseli me, da že obstajajo dobre prakse vabljenja študentov in učencev v parlament. Ta dogodek za mlade je bil odlična priložnost za 6000 mladih, ki so se pogovarjali, razpravljali in se pogovarjali tudi z nekaterimi poslanci. Poslancev sicer ni bilo veliko, tako da vas eh, pozivam, da na naslednjem tovrstnem dogodku obiščete razprave in da ostanete z nami v stiku. Številni mladi so danes zelo angažirani in komaj čakajo na priložnost, da jim njih, eh, nekdo prisluhne. Tudi sam sem, sam sem takšen. Če stopite z mano v stik na Twitterju, bom eh, objavil vaša sporočila in ostal v stiku z vami. Pomembno je izobraževanje. Odbor za eh, kulturo, naprimer, vaši kolegi z njimi je treba sodelovati. Tudi oni imajo uh, dobre ideje o tem, kako izobraževati in ozaveščati mlade. Vse življenjsko učenje je prav tako pomembno. Niso zgolj mladi edina generacija tam zunaj v družbi. Hvala za priložnost, hvala za to, da ste nam prisluhnili. Upam, da se bomo kmalo videli na uh, mladinskem dogodku naslednje leto. Hvala. So, Rad bi se vam zahvalil, da ste nas obiskala v odboru in za to priložnost, da smo lahko prisluhnili vajnim z mislim. Hvala za to razpravo z poslanci, ki je bila zelo smiselna. Rad bi vaju povabil, da stopite v stik z našimi poslanci in da omogočite izmenjavo mnen z, eh, med mladimi in poslanci. Res pa je, da v času, volitev, nimamo toliko možnosti, da bi prisostovali na takšnih dogodkih. Torej, najlepša hvala še enkrat, sedaj pa lahko nadaljujemo. Okay, we start now the last item in our Prav sedaj pa lahko začnemo z zadnjo točko na dnevnem redu dopovdanskega dela. Gre za izmenjavo mnen z izvršnim direktorjem Evropskega centra za preprečevanje in obladovanje bolezni Markom Springerjem. Direktorja ECDC-a eh, e smo povabili, zato da nam bo podal pregled dejavnosti v letu 2014 pa tudi ideje za to, kaj bodo počeli leta 2014. ECDC je bil eh, ustanovljen leta 2004, leta 2005 je začel delovati. Njihove naloge so identifikacija in ugotovitev, kakšno tveganje predstavljajo bolezni za človekovo zdravje. Kot veste, je lani prevladovala kriza v povezavi z ebolo in dejavnosti ECDC-ja so bile seveda povezane z to boleznijo. Zelo veseli smo, da eh, ste danes z nami in nam lahko neposredno poveste, kaj so bile glavne teme vaših dejavnosti lani in pa tudi, kaj boste počeli naslednje leto. Izvolite, predajem vam besedo za 10 do 15 minut, namreč nimamo veliko časa hvala in vedno sem z veseljem eh, na tem odboru. Leto 2014 je bilo res posebno leto. Ne samo, da imamo nov Evropski parlament in novo komisijo, pa tudi novega komisarja za zdravje. Poleg tega je bilo leto 2014 tudi prvo leto izvajanja nove zakonodaje za prenosljive bolezni. Samo trenutek, ali lahko prosim kolege in eh, mlada kolega, da razpravljajo in se slikajo zunaj dvorane. Najlepša hvala. Torej, to je bilo prvo leto izvajanja nove zakonodaje in veseli me, da je tukaj v prvi vrsti pročevalec za to zakonodajo. Čakali pa smo tudi na rezultate naše druge raziskave ECDC-ja. Pomembna tema pa je bil tudi izbruh virusa ebola. Kot je že omenil predsednik, bi vam rad, predvsem tistim, ki ste tukaj novi, podal nek kratek pregled čet štirih osnovnih eh, nalog ECDC-ja. Prvič, zbiramo informacije, nadzorujemo situacijo in pridobivamo informacije glede epidemij. Drugič, pripravljamo eh, oceno hitrega tveganja oziroma nekakšno nemudno oceno tveganja. Prav tako podpiramo države članice pri njihovi pripravljenosti in odzivnosti. Ne na zadnje, pa imamo tudi zelo dober program za usposabljanje glede epidemiologije in javnega zdravja. preden nadaljujem, mislim, da bi bilo dobro povedati še nekaj o javnem zdravju. Smo namreč agencija za javno zdravje na nek način. Javno zdravje bi lahko povezali z delovanjem ure. V tem sistemu ure imamo veliko različnih komponent, elementov, ki so vsi med seboj povezani. In ura lahko deluje samo, če so ti elementi, ti koleščki usklajeni. Prav zato je tako pomembno, da poudarjamo in krepimo celoten sistem. Videl sem um, osnutek mnenja glede krize o eboli, v katerem ste zapisali, da ni dovolj, da eh, tukaj govorimo o zdravljenju ebole, ampak da je pomembno, da razmišljamo tudi o izobraževanju in prehranjevanju. Ko sem pripravljal to predstavitev, je bila prva stvar, ki mi je padla na misel, seveda ebola. Če si danes ogledate novice, vidite, da imamo več kot 20 tisoč primerov ebole oziroma 22. Ampak mislim, da to niso dejanske številke, mislim, da obstaja več ljudi. Ehm, prav tako je prišlo do 9 tisoč žrtev. Gvineja 3 tisoč. Sierra Leone 10 tisoč in tako naprej. Več kot 800 delavcev na področju zdravstva je bilo okuženih in več kot 500 delavcev v zdravstvu je umrlo zaradi ebole. Če se danes ogledate državo, kot je naprimer Sierra Leone, vidite, da imamo samo 8 um, kirurgov v državi, kjer živi 6 milijonov ljudi. Veliko delavcev na področju zdravstva je umrlo, to je prav neverjetno. Seveda je to povezano z splošno šibko infrastrukturo v zdravstvenem sistemu, pa tudi z kulturnimi navadami v teh državah. Tukaj pa so tudi grozne državljanske vojne. Kaj lahko stori ECDC? Pripravili smo takošnjo oceno tveganja te situacije v Afriki in tega, kako bi ta situacija lahko vplivala na Evropo. Prav to smo tudi storili. Če se vrnem v Zahodno Afriko, kako bi lahko preprečili ta izbruh ebole? Pomembno je, da bi imeli dobro strategijo, ki bi temeljila na dokazih. Potrebno je iti v vse vasi in tam ustaviti epidemijo pri izvoru. Zato pa potrebujemo dober zdravstveni sistem, tega pa tam ni bilo. Ta njihov sistem sploh ni bil dober. Seveda je mednarodna skupnost relativno primerno odgovorila na to krizo, žal pa ne v celoti. Potrebujemo namreč medsektorski pristop, kar pa v teh državah morda ni bilo možno zaradi različnih težav. Če se vrnem v evropske zadeve, bi se rad nanašal na um, pismo o misiji predsednika Junkerja novemu komisarju za zdravje. Tam sta dva ključna dela, namreč komisija je vedno pripravljena pomagati pri epidemijah in potrebno je okrepiti odzive Evropske unije pri epidemijah kot je ebola. Odzivi na epidemije so ključnega pomena in to je zasidrano tudi v um, zakonodaji, 10, 82. Komisija ima tukaj podporo pri obeh prioritetah. Novi aspekt pa je bil to, da smo pomagali Evropskemu koordinatorju za ebolo v teh prizadetih državah. To je vključevalo seveda tudi Zahodno Afriko. Če si ogledate to odločitev 1082, ima komisija več pristojnosti za koordinacijo, države članice pa lahko prosijo za njihove informacije o pripravljenosti na epidemijo. Pomembno je, da bi prejeli zagotovila od držav članice, da so te dobro pripravljene, da imajo pripravljene sisteme za čezmejne izbruhe epidemij. Vprašanje je tudi, ali imajo dovolj dobre laboratorije za diagnozo možnih primerov. Ali imajo usposobljene zdravstvene delavce, ki bi lahko skrbeli za okužene ljudi. In ne nazadnje, ali lahko varno izolirajo in zdravijo okužene ljudi. ECDC daje tehnično podporo komisiji, pa tudi državam članicam, če to potrebujejo. V tem času smo seveda podpirali komisijo, pri izvajanju takšnih anket. ECDC pa ne more ocenjevati pripravljenosti držav. Kaj smo torej storili? Vedno smo pozorni na nove infekcijske bolezni, kot je naprimer ebola. Na ebolo smo postali pozorni decembra 2013. Prvi primeri neznane bolezni so se pojavili v podeželskih področjih, področjih Gvineje. Kasneje je prišlo do več primerov, 22. marca pa smo podprli ebolo v Gvineji. Ko se je ta izbruh razvil, je ECDC um, vse več sredstev namenil eboli. Imeli smo urgentni načrt za upravljanje sredstev in delavcev, ki so bili aktivni na tem področju. Imeli smo vsakodnevne tehnične sestanke od avgusta naprej vsak dan. Imeli smo tudi več kot 60 sestankov glede nujnih ekip za pomoč. Poleg tega smo bili v dnevnem kontaktu z komisijo, z različnimi direktorati. V zadnje pol leta je 60 do, 40 do 60 strokovnjakov vsak teden v svoj čas posvetilo eboli. To je torej kar precej dela in kaj se je zgodilo. Pripravili smo veliko hitrih ocen o tveganju, poročil in tudi drugih informacij o tem, v katere države je varno potovati, pa tudi glede tega, kaj bomo storili za ljudmi, ki se vračajo iz teh držav potrebujemo kontrole na menjih eh, prehodih? To so bila pomembna vprašanja. Prav tako smo videli zelo dobro pripravljene bolnišnice, naprimer v Luksemburgu. Zastavili so nam vprašanje glede tega, da oni sicer, da oni sicer spoštujejo vsa pravila in postopke glede eh, karantene in ebole, zanima pa jih, kam lahko ob koncu dneva zavržejo odpadke, ki so kontaminirani? Šlo je za preprosto vprašanje, ki pa je ga zelo težko odgovoriti. Trenutno imamo zelo dobre sisteme za zdravstveno evakuacijo. Kaj pa lahko storimo v primeru, ko imamo letalo, ki je kontaminirano? Kako ga lahko dekontaminiramo? To je zahtevno vprašanje in mi smo pripravili veliko nasvetov za vse te posamezne primere. Zakonodaja 1082 pa tudi odbori, ki so delovali na tem področju, so bili zelo pomembni za ta tehnična vprašanja, zato da smo lahko hitro sprejemali odločitve. Prav tako smo zaposlili nekaj ljudi v Zahodni Afriki, tako da smo imeli ljudi na mestu. Dobro je namreč prejeti informacije iz prve roke, to je zelo pomembno. Ob koncu prejšnjega leta, nekje oktobra in novembra, se je povečal pritisk na ECDC, da bi imeli več dejavnosti v Zahodnji Afriki, da bi res poskušali tam izboljšati situacijo. Svetovna zdravstvena organizacija in drugi so nas prosili, da jim, da jim pošljemo nekakšne ljudi, ki znajo francosko, strokovnjake, ki govorijo francosko. Dejansko v ECDC-ju imamo takšne ljudi, poleg tega pa sta dva komisarja obiskala Zahodno Afriko in videla, kaj točno je tam pomembno, kaj je potrebno, kakšna pomoč potrebujejo. Komisar je obiskal Zahodno Afriko decembra in nas prosil, da pripravimo načrt, za podporo Zahodnji Afriki, predvsem Gvineji, saj tam iščejo strokovnjake z znanjem francoščine. Prav zato smo pripravili načrt, ki smo ga tudi posredovali. Dr. Kolombije, naš strokovnjak za infekcijske bolezni, je sodeloval pri misiji v Zahodnji Afriki in pomagal razviti ta načrt v sredi decembra smo komisiji predložili ta načrt, v katerem je bilo zapisano, da potrebujemo vsaj štiri skupine višjih strokovnjakov in nižjih strokovnjakov, pa tudi kakšnih drugih delavcev, ki bi šli na teren v Gvinejo in podpirali lokalne zdravstvene delavce. Ti strokovnjaki bi dejansko se odpravili v vasi in pomagali pri izvajanju zdravstvenih ukrepov. Danes imamo več kot štiri ekipe, ki delujejo na, v Zahodnji Afriki in veseli me, da se je veliko držav članic odločilo poslati svoje strokovnjake tja, zato da lahko res izboljšamo situacijo na terenu. Kakšni so moji vtisi? Po mojem mnenju je ta zakonodaja o čezmejnem zdravstvu zelo pomemben inštrument. Imeli smo dobre odprte razprave z državami članicami glede njihove pripravljenosti za odziv na to krizo in zelo dobro smo skupaj upravljali uh, krizne instrumente. Zagotovili smo vse naše storitve, tako nadzor, zbiranje informacij, analizo, pripravo poročil, usposabljanje in komunikacijo z državami članicami. Naši mednarodni kontakti so bili zelo uspešni in komunikacija je bila dobra. Mislim, da smo zelo dobro koordinirali naše dejavnosti. Če se vrnem na misijo komisarja, ko ste imeli v jeseni zaslišanje komisarja, je ta govoril o promociji zdravja in preventivnih ukrepih za ECDC so to ključne besede, ki resnično koristijo izboljšanju javnega zdravja. Mi smo centr za preprečevanje in obladovanje bolezni. Prav zato bi se rad zahvalil italskemu, italijanskemu predsedstvu, ki je v svoj delovni načrt vključilo različne eh, infekcijske bolezni. Govorili, o, govorili so o virusu HIV, o različnih boleznih in tako naprej. Sedaj podpiramo latvijsko predsedstvo v njihovem boju proti tuberkulozi v Evropi. Seveda pa želimo podpirati tudi vaš odbor. Vem, da razmišljate predvsem o protimikrobski odpornosti in o pravicah pacijentov. To je zelo pomembno. Pred petimi leti, ko sem začel svoj mandat, je bila moja glavna naloga, da ustvarimo nekakšen ECDC, ki bo kredibilen, ki bo užival zaupanje državljanov. In zelo vesel sem, da vam lahko povem, da je bila ocena našega centra takšna, da smo pripravili veliko dobrih, kakovostnih, kredibilnih dokumentov, ki vzbujajo zaupanje. Mi namreč nimamo nobene formalne pristojnosti in zato je naša kredibilnost vse, kar imamo. Še naprej pripravljamo priporočila. Po našem mnenju namreč potrebujemo smernice strani izvršnega odbora glede protimikrobske odpornosti, glede delovanja v manjših državah, ki imajo manj sredstev pa tudi glede vrednosti komunikacije in bega možganov ter težav pri usposabljanju v določenih državah. Pa še pogled v prihodnost. Mislim, da imamo tukaj vsaj sedem tvegan, ki jih moramo upoštevati. Prva je protimikrobna odpornost, potem imamo uh, HIV, gripo, odpornost na določene bolezni, zdravje migrantov in pa tudi dejstvo, da se ljudje ne cepijo. Zdravje v državah članicah je zelo raznoliko in prav zato moramo upoštevati te razlike, upoštevati pa moramo tudi finančno negotovost, ki vlada v določenih državah. Torej, če zaključim, ECDC bo v celoti podpiral novega komisarja za zdravje. Dr. Andrej Kautis je že obiskal ECDC v Štokholmu prejšnji mesec in to sem mu tudi zagotovil. Čezmejna, zakonodaja o čez, čezmejnem zdravju, ki ste jo sooblikovali tudi vi, daje Evropski uniji močen okvir za sodelovanje na tem področju. Vrednost te zakonodaje se je izkazala že v izbruhu ebole letos. Zato se vam zahvaljujem za pripravo te dokumentacije, za pripravo tega, te zakonodaje. Vse je resnično odlično. Izvajanje te zakonodaje pa je pri, seveda velika prioriteta za ECDC. Letos praznujemo deset, deseto obletnico ECDC-ja. Že deset let torej nadzorujemo, analiziramo in sporočamo državam članicam informacije o nalezljivih boleznih tudi naslednjih deset let bo ECDC pazil, preverjal infekcijske bolezni in zdravstvene težave in o tem obveščal države članice. Pa še nekaj za konec. Sam prihajam iz Nizozemske in na Nizozemskem je večina tal pod, um, pod morskim nivojem. Ko pride do velikih um, neviht, nas je rahlo strah glede morja, namreč pride lahko do velikih poplav. Ko gre za nalezljive bolezni, mislim, da je Evropa videla veliko viharjev v prejšnjih letih. Ebola je bila verjetno prav največji vihar. In mislim, da smo tukaj dokazali, da so naši sistemi javnega zdravja dovolj močni, da so preživeli ta vihar. Vprašanje pa je, ali bodo zdržali tudi naslednji vihar in tistega zatem. Na nizozemskem vemo, da moramo biti pazljivi pri najbolj šibkih ovirah. Namreč naša obramba je samo tako močna, kot je močen najšipkejši člen. Sam sem spremlja, spremljal izbruh ebole in strinjam se, da se moramo osredotočiti na boj proti eboli v Zahodni Afriki. ECDC se je odzval vašim pozivom najboljši način, da zaščitimo evropske državljane pred nalezljivimi boleznimi, je, da se branimo proti tem boleznim tako v Evropski uniji, kot tudi zunaj. Posebej pozorni pa moramo biti na najšipkejše člene. Najlepša hvala. Hvala za to predstavitev. Takoj bom dal eh, besedo kolegom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 glede dela ECDC-ja. Njegov zaključek je bil tudi izjemno pomemben. Ni dovolj, da situacijo spremljamo, da zbiramo informacije, nujno je, da ponudimo tudi pomoč. To je ena izmed nalog ECDC-ja. To nalogo opravlja že deset let in tako se bo odzval tudi na nove zive in nove grožnje, ki jih bo zabeležil. na tem mestu moramo razmisliti tudi o našem odboru in o tem, o nalogah, ki smo jih podali ICDC-ju. E Ali je to dovolj? Morda bi morali razširiti pristojnosti ICDC-ja. E na tem mestu bi se rada navezala na eno določeno točko. O tem sem govorila že novembra. Po mojem mnenju bi namreč vloga ECDC-ja morala biti obširnejša, delovati bi moral tudi izven Evropske unije. Trenutno ECDC deluje na področju Evropske unije, izjemoma pa lahko deluje tudi v tujini. Tukaj bi morali razmisliti o recipročnih sporazumih z drugimi državami, naprimer Ukrajino, Moldo Moldavijo, Gruzijo in tako naprej te države bi lahko morda nekoč postale članice Evropske unije, sedaj pa jim ne moremo pomagati do te mere, kot bi lahko, ker pač nimamo teh pristojnosti. Prav zato mislim, da bi morali resno razmisliti o tem, da bi razširili pooblastila ECDC-a, tako da bi lahko deloval tudi v teh državah. Škoda je namreč, da ne moremo deliti naših izkušenj na področju zdravstva z temi državami. Zaposleni iz ECDC-ja ne morejo pomagati v zdravstvenih sistemih teh držav in to je škoda. Pa še nekaj, kar se mi zdi relativno jasno. Sprejeli smo razrešnico prav danes Dejavnosti ECDC-ja pa se razširjajo glede na to, da se pojavljajo nove grožnje. Kljub temu ECDC prejema enaka sredstva kot do sedaj. Veseli me, da imajo agencije svoj sedež v drugih delih Evropske unije, ne samo v Bruslju. Tako je ECDC naprimer v Štokholmu. Seveda pa se pojavlja težava pri pretvorbi sredstev iz evro v švedske krone. Tukaj namreč težko realistično ocenimo proračun, ki je namenjen tej agenciji. Denar, ki smo ga namenili, se pretvarja v krone po, po vrednosti izpred petih let. To se morda ne zdi pomembno in tudi proračun te agencije ni zelo visok, ampak vseeno ta menjalna vrednost je pomembna in o tem bi morali razmisliti. Na tem mestu bi prosila za pojasnilo strani komisije, kaj lahko storite na tem področju. Prosim, razmislite o tem. Morda gre samo za manjše vprašanje, ampak gre za nepotrebno izgubo denarja. To bi morali resnično izboljšati. Torej, za zaključek bi rada dodala samo še to, da izvršni odbor, v katerem ima parlament dva predstavnika, bo izbral novega direktorja ECDC-ja marca letos. Mislim, da bo trenutni izvršni direktor tudi kandidiral za novega direktorja. Kot kontaktna oseba bom seveda storila vse, kar lahko zato, da bo Evropski parlament oziroma njegova predstavnika prisotna na tem eh, sestanku, kjer bo potekalo glasovanje. Glede na to, da se bom odeležila tega sestanka, vam bom posredovala informacije, tako da boste seznanjeni s tem. Glede na to, da gre za eno najmanjših agencij, ne smemo pozabiti, da je to vseeno pomembna agencija. Našla je svoje mesto v okviru institucionalnega sistema Evropske unije, postala je pomembna morda tudi zaradi izbruha ebole, sedaj pa moramo mi zagotoviti dobre pogoje za delo ECDC-ja. Izkoristiti moramo njihove strokovnjake, njihovo znanje, študije, ki jih pripravljajo. To so študije, ki jih države članice same ne morejo izvesti, in ki so torej izjemnega pomena za celotno Evropsko unijo. Zahvaljujem se vam za delo, ki ste ga opravili do sedaj. Poleg tega pa se vam zahvaljujem tudi v imenu Evropskega parlamenta in poslancev, ki na različnih odborih, na različnih sejah zagovarjajo vaše delo. Zahvaljujem se kolegom, ki so ostali in prisluhnili temu poročilu. Gre za resnično pomembno vprašanje in pogosto nas preseneti kakšno tveganje, potem pa se obrnemo na inštitucije, ki obstajajo in ne mudoma želimo njihovo pomoč. Najlepša hvala, gospod Grute. Hvala, hvala, gospod Sprenger, za to predstavitev. Ko smo sledili predstavitvi, se je skoraj zdelo, da ste krizo ebole rešili in da je Evropa nekako zadolžena za to. No, ampak eh, kot vidimo, je to nekaj, kar ni uspelo, da Evropa ni dovolj posredovala na tem mestu. Tam na kraju dogodka ni bilo niti rokavic, to, da ste sedaj situacijo tako lepo narisali, kot da je bilo vse idealno, to se mi ne zdi smiselno. Razmisliti moramo, kako bomo odreagirali pri podobnih krizah v prihodnosti. Na to krizo namreč nismo dovolj adekvatno odreagirali. Vaš centr bi moral razmisliti o tem, kako boste reagirali naslednjič. Namreč pri odzivu na ebolo ste reagirali neprimerno. Tukaj ni bilo dobro, kako se je Evropska unija predstavila v odzivu na to krizo. Zanima pa me nekaj glede delovnega programa ECDC-ja. Pripravili ste načrt za naslednja leta in zanima me, kako oblikujete delovni program, kako se koordinirate z komisijo in kako je to pri drugih agencijah. Naprimer, tudi pri EMI se sprašujejo, kako je z ebolo, poskušajo najti rešitve, obstajajo torej morda nekakšna prekrivanja, ker bi bilo smiselno sodelovati. Zanima me torej, če mi lahko pojasnite, kako pripravljate delovni program ECDC, ali to storite sami, ali obstaja koordinacija z komisijo in drugimi agencijami. Hvala. Hvala lepa, gospa Širja Perik de heer Sprenger, directeur, toch wel complimenteren voor de aanpak. Hvala lepa. Eh, kljub vsemu želim čestitati eh, izvršnemu direktorju. Eh, sodelovala sem pri razpravi, spraševala sem se, kaj bi lahko postorili, prijela sem določena sporočila in se pridružujem temu, kar je povedal prvi govornik nočem eh, ponavljati, že veliko je bilo povedanega, eh, kaj lahko še izboljšamo, zaradi tega smo danes tu, zato se pogovarjamo o tem med nami, bi nam lahko omenili, kako bi lahko bolje sodelovali eh, z drugimi eh, institucijami, sicer recimo, ko gre za tuberkulozo, tuberkuloza se vedno bolj širi, eh, ste razmislili, kako naj se postavimo po robu tej bolezni, potem pa odpornost proti antibiotikom, to je dejstvo v Evropi, v združnih državah, ko govorimo o odpornosti proti antibiotikom, gre za vprašanje zdravja živali, njihovega, eh, njihovega prehranjevanja, ampak gre tudi za človekovo zdravje in torej vaša, vaš center bi lahko uh, veljal za nekaj vrste koordinatorja. Hvala, le, hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospod predsednik, gospod eh, izvršni direktor. Naj vam čestitam, kaj ti mislim, da ECDC v, tej, v tem hudem primeru, pri tej hudi zadevi, krizi, kot je dejansko bila ebola, Eh, je EDCDC e skupaj z odborom za eh, zdravstveno varnost v Luksemburgom, ki smo ga mi tudi ustanovili. Jaz sem bil tudi poročevalec v zvezi z odločitvijo o hudih. A, eh, grožnjah za zdravje. E, torej, mi smo sprejeli pred približno enim letom ta sklep, smo okrepili to usklajevanje, ki je potrebno med državami članicami z ECDC-jem in z Evropsko komisijo v okviru tega posebnega odbora. In e, še vedno imamo redne stvari etike, ob upoštevanju odgovornosti, ki jo tudi sam imam v zvezi s tem sklepom skupaj s komisijo in z GD Sanko. Mislim, da lahko eh, rečem, da eh, glede na delovanje tega odbora in vašega odbora smo imeli neke vrste jez, ki smo ga dobro zgradili in tako, kot ste tudi vi navedli v svojih uvodnih besedah, Eh, smo eh, posebno pozornost namenili šipkim eh, členom v tej verigi. Tako kot ste tudi vi rekli, imamo določene šipke člene v tej verigi, nedvomno. Na to je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija 25. januarja. Je končno bila zabeležena resnost te epidemije in to mm, nam mora biti za nauka potem eh, dejansko smo zabeležili določene pomankljivosti v organizaciji, ki so vplivale tudi na delo ECDC-ja, nujno in tudi na delovanje Evropske unije, oziroma na a, eh, to. A, eh, Eh, ta hud problem, ki ga predstavlja virus ebole. In eh, seveda v prihodnje morda bomo morali vzpostaviti eh, potrebne stike za reformiranje svetovne zdravstvene organizacije, kajti moramo priznati, da organizacija je počasno delovala neučinkovito, tako kot tudi svoj čas z ozirom na gripoh 1N1 v času 2009-2010, eh, v tistem obdobju, v, eh, tak, v času takratne zime. Torej, ta organizacija, svetovna organizacija bi nam morala pokazati pot eh, za boj proti uh, različnim virusom, kot v tem primeru proti virus uh, ebole in uh, moramo se torej postaviti po robu tej nevihti, kot je virus ebole, ampak v naslednjih letih nas bodo doleteli druge nevihte in torej potrebujemo neko učinkovitost. Morda moramo delati na tem, kaj je povedal moj najljubši koordinator gospod Grote in uh, doseči to, da uh, bomo lahko uh, svetovni znanstveni organizaciji uh, omogočili, da bo končno učinkovito delovala. Potem pa še druga plat v povezavi s SZO-jem, kar zadeva predloge za krepitev pripravljenosti in odzivanja uh, na mednarodne mednarodni ravni ob spričo takih eh, eh, nujnih eh, kriz, kot je bila tale, potem tudi pregled postopka, tudi izdajanja odobritev za nova zdravila na mednarodnih trgih in potem tudi protokol, tako kot ste ga tudi vi omenjali, o tem še razmišljamo, kako naj okrepimo delovanje Evrope v takih nujnih primerjih. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Ja, Najlepša hvala tudi z moje strani za predstavitev in za to možnost razprave. Ko ste govorili o delovnem programu naslednjega delovnega obdobja, ste na prvem mestu navedli RN. Eh, tukaj imamo resnično eh, perečo situacijo v bolnicah, kjer je precej ljudi že umrlo zaradi te protimikrobne odpornosti. Imamo veliko eh, infekcijskih bolezni, ki se nekako valjajo po bolnišnicah. Leta 2013 smo že sprejeli mnenje o tem, pripravili veliko programov in tako naprej. Sedaj pa imamo tukaj še enega tihega morilca v bolnišnicah. Klostridium deficile, torej to je eh, povzročilec veliko bolezni v naših bolnišnicah. Kar 13 držav članic že omenja eh, to bolezen in jo nadzoruje. Zanima me, ali ste tukaj že kaj storili na tem področju. Govorimo o približno 27 tisoč mrtvih na leto v Evropski uniji. Naše prebivalstvo se stara in glede na to, da imamo vse več antibiotikov, se seveda pojavlja tudi več takšnih bolezni. Torej, zanima me, kaj je stališče ECDC-ja glede infekcij, ki se pojavljajo specifično v bolnišnicah in v terapijah in kako boste to preprečevali. Hvala. Gospod Pedičin, izvolite. Grazie, predsednik. Hvala, predsednik. Gospod eh, Šprenger, hvala lepa za vašo navžočnost na našem odmoru. Danes naj se navežem na teme, ki so jih že drugi omenjali v zvezi z odpornostjo proti antibiotikom in tudi naj se povrnem k temi varnosti bolnikov, ki so hospitalizirani, kajti sodelujem tudi pri nekem poročilu, ki bo v kratkem nared. Zato sem se seznanil z delovanjem ECDC-ja na področju varnosti bolnikov in tudi kar zadeva spremljanje okužb, ki so povezane z bolnišnicami. 8 do 12 odstotkov hospitaliziranih bolnikov bolnikov je žrtev teh okužb. Čeprav študije, ki so bile upravljene in priporočila komisije, gredo v pravo smer, kaj ti poudarjajo potrebo potem, da usposabljamo bolnišnično osebje in informiramo bolnike, imamo še en dejavnik, ki vpliva na te bolnišnične okužbe to, eh, eh, tukaj mislim na eh, poseganje politike v imenovanja zdravstvenega osebja. Politična imenovanja potekajo na podlagi kriterijev, ki nimajo nič povezanega z zaslugami določenih, recimo, menedžerjev v Eh, zdravstvenih eh, sistemih. Če zdravnik a, eh, naredi napako, ker je bil imenovan politično in ni a, kompetenten, to je nekaj čisto posebnega. Potem se sproži sistem protekcij, zato da se a, zakrijejo a, škode, ki so bile povzročene bovnikom. Zato sprašujem ECDC, če je razmislil tudi o teh vidikih v povezavi z okužbami v bolnišnicah in pa tudi, kako bi se rešili teh a, incidentov oziroma nesreč v bolnišničnem okolju. Hvala lepa, zdaj pa bom predal besedo za odgovora izvršnemu direktorju Šprengerju in eh, sicer bi zaprosil predstavnike eh, predstavnika eh, Evropskega parlamenta, gospoda Šeresa in gospoda Maljorija, Eh, ki eh, da spregovorite in da podate svoje pripombe pred eh, izvršnim direktor Šplektarjem. In, um, na Hvala lepa hvala lepa za uh, vaše zaupanje. Sem uh, članica ECDC-ja in zastopam uh, Evropski parlament v ECDC-ju. Že deset let upravljam to delo in uh, zahvaljujem za zaupanje. Naj samo še nekaj dodam. V naslednjih mesecih, nekaj mesecih, uh, boste prejeli drugo zunanjo neodvisno oceno, ki se odpravi na podlagi poslovnika eh, tega centra in eh, boste si lahko ogledali vse aktivnosti, ki so bile izvedene do danes in katere so bila tudi priporočila, ki so jih eh, podali člani eh, upravnega sveta, torej strani predstavnikov držav članic Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Torej, to bo pomembna priložnost, ko uh, si bomo lahko ogledali prek te zunanje neodvisne ocene, kako pomembna je vloga, ki jo odigrava ta organ v okviru uh, Evropske unije. In torej ob koncu naj tudi še izrazim uh, svojo, svojo podporo. In ugotavljam, da danes imamo na dnevnem redu tudi neko točko o, o poglobljeni razpravi um, raz, krize um, zaradi ebole in kako lahko kako eh, krepimo zdravstvene strukture tudi v državah eh, v razvoju. Ne gre torej samo za eh, ščitenje zdravja evropskih državljanov v Evropi, ampak moramo gotoviti, kako naj pomagamo državam članici, ki nam, nimajo gospodarskih zmogljivosti, kako naj lahko ustrezno zaščitijo svoje državljane, ki potem pač nenamirno lahko okužijo tudi evropske državljane. Hvala. Hvala lepa. Well. Gospod Šerec. Um, Hvala lepa za kolegico Maljori, eh, že deset let delava. Za vas, vas zastopamo, to nam je v čast. Oh, there. Sorry. Okay, danke sehr. I have, um, not much to add. Nimam veliko dodati temu, kar je direktor že povedal v zvezi z aktivnostmi uh, za, uh, v različnih državah. Nimam niti veliko dodati uh, k temu, kar je povedala koli, kolegica Maljori uh, v zvezi z našo funkcijo um, pač zastopanja Evropskega parlamenta. In zahvaljujem se samo vsem vsem, ki so dali svoj doprinos k poročilu, in predvsem naj se zahvalim eh, našemu zastopniku v eh, parlamentu, naši zastopnici, torej gospod Konečnik, ki nam je dala možnost, da specifično se pogovorimo o določenih vidikih in naj se zahvalim tudi gospod Kadenbak eh, v zvezi z vprašanjem o odpornosti proti antibiotikom, kajti to nam bo pomagalo, kako naj usmerjamo naše delo. V naslednjem obdobju se bomo sredotočili predvsem na ocenjevanje in na ugotavljanje, kje se nahaja dodana vrednost, potem zakonodaja v zvezi tudi z čezmejnimi dejavnostmi, eh, pri čemer pač eh, zagotavljamo popolnoma novo ulogo vsem deležnikom, evropskim institucijam, SZO-ju, ECDC. Eh, e torej imamo dobre primere, primere dobre prakse, to lahko dobro deluje. In zadnja točka, ki jo bom izpostavil v naslednjih mesecih, je to, kako naj se soopočamo z finančnimi omejitvami in kako naj to uskladimo z našim delovnim programom, tako kot je obrazložil tudi pravilno direktor. Koliko ljudi mora biti upletenih, koliko pa jih je treba. A, s kolikšnim osebjem je treba razpolagati pri takih posebnih izzivih, kot je lahko ebola. Tukaj imamo določene omejitve in tudi določene zahteve, ki se nam postavljajo. In e, naprimer tudi pri dejavnostih, ki so povezane za tuberkulozo. E, potem enterovirus, imamo vedno nove grožnje, ki tirjajo od nas takojšnje ukrepanje. Uh, Eh, na ravni ECDC-ja in moramo prilagojati torej naš delovni program na te nove potrebe. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo še eh, izvršnemu direktorju ECDC-ja za eh, odgovore. No. No. Okay, now... Imam samo dve minuti, ne se šalim. Vsekakor obljubljam da a, bom a, pisno odgovoril a, na vse vaše odgovore, zato naj se sredotočim samo na nekaj točk. Najprej naj se zahvalim gospe Konečni, a, vi ste kontaktna oseba za ta odbor in moram reči, da, sem, da jo občudujem, ker je izredno aktivna in predana temu delu. A, Torej, če pride do političnih sporazuma o glede tega, da Evropska unija želi podpreti države kot so Moldavija, Gruzija oziroma Ukrajina, potem eh, nedvomno eh, bo naslednji korak in če eh, se od ECDC-ja zahteva, da odigra določeno vlogo pri vsem tem, potem seveda ne gre samo za to, da jih bomo vabili na sestanke, ampak mislim, da jim moramo zagotoviti konkretno podporo to bo stalo nekaj eh, v smislu eh, finančnih in eh, človeških resursov, ampak to je tisto, kar potrebujemo. To je zelo pomembno. Potem proračunsko vprašanje in vprašanje valute. To so zelo zapletene zadeve. Vi imate prav, ko poudarjate, da kupna moč. A, Poglejmo si, na primer, proračun, ki ga, sredstva, ki jih dobivamo od, iz evropskega proračuna. Ta sredstva se skrčujejo, ampak zahteve so vedno večje. Kriza a, z ebolo je bila taka, da bi tirjala veliko, veliko več proračunskih sredstev. Uh, um, torej imate tudi prav, ko um, zatarjujete, da imamo časovnico, ki predpostavlja večletni delovni program in uh, to bo veljalo, zače, do, bo veljalo za obdobje 2014 za naslednjih sedem let. Izvajali bomo to prek upravnega sveta in potem pri tem bodo sodelovali tudi kontaktne osebe iz Evropskega parlamenta in eh, v tem smislu moram pozdraviti eh, vaš prispevek tudi za leto 2016, kajti lahko še date vaše prispevke in to bi zelo cenile. Eh, v tesnem sodelovanju, v tesnem sodelovanju z EMO razvijamo kar nekaj svežnjav. Delimo namreč kar nekaj tem, recimo celotno področje cepljenja in cepiv to je um, prvenstvenega pomena z farmacevskega zornega kota, to uh, spremlja EMA, ampak tudi mi pri tem sodelujemo. Torej imamo tesno sodelovanje z njimi in to velja tudi za področje eh, cepiv za ebolo naprimer in imamo tudi skupni projekt eh, z EMO. Uh, to je uh, IMA projekt, pri čemer imamo zelo dober, eh, dobro sodelovanje. Naj se tudi eh, zahvalim gospe Pirek. Moram reči, da veliko pozornosti namenjamo tudi tuberkulozi eh, in sicer v dveh fazah. Imamo neko prvo fazo v kateri tuberkuloza je prevalentna v nekaterih državah, Romunija, Bolgarija, Balske države, to ni nikakršna skrivnost, ampak um, tuberkuloza je prisotna tudi v velikih mestih, kot je e, London, Rim, Rotterdam in tako dalje. In torej smo razvili Eh, dvostranski pristop. Omenjal sem Latvijo. Zelo smo zadovoljni, da bo Latvija organizirala eh, sejo na visoki ravni, če se ne motim, 30. marca. ECDC bo sodeloval. Eh, komisar, kolikor vem, bo tudi sodeloval na tem, na tem dogodku in bomo podprli komisijo v vseh njihovih načrtih, ampak sem prepričan, da a, se bomo znali postaviti po robu tudi a, eh, tuberkulozi. Omenjali ste tudi Združene države, s katerimi imamo nekaj skupnih pobud, eh, ki se imenuje TAT, ta pobuda se imenuje TATFA in z njimi razvijamo a, eh, vzajemno razumevanje in delovanje. Kar zadeva a, mm, zdravje živali, to je res temeljnega pomena kajti uh, vemo, da uh, to, kar se dogaja uh, pri živalih, lahko ima posledice za, za uh, odpornost uh, uh, mikrobov proti antibiotikom. Uh, potem imamo pristop. Uh, ki se imenuje One Health, eno zdravje, v tesnem sodelovanju z EFSA v povezavi z uporabo eh, veterinarskih zdravil eh, in sodelujemo tudi z EMO, eh, v zvezi s temi vidiki in eh, ravno zdaj eh, pripravljamo skupno poročilo o odpornosti eh, pri bakterijah, ki se razvijajo v hrani in eh, eko, eh, GD eko odigrava nedvomno zelo pomembno ulogo v, pri odzivanju na eh, krizo z ebolo. Pomembni so torej stiki z ekom, ampak morda v prihodnje bi se morali še temu dodatno posvetiti. SZO je izredno pomembna organizacija in ne bi priporočil, priporočil uh, um, nekakršnih sprememb. Imamo redne stike z našimi zastopniki v SZO-ju. Torej, Eh, naprimer, uh, eh, ko gre za laboratorije, do nekega skupnega laboratorija lahko pridemo naprimer uh, eh, v nekaj urah. Kaj pa, če nimamo dovolj uh, benzina za uh, vozila, da pridemo do tja? Uh, Torej, to je eh, neko dejstvo in eh, tega ne bomo rešili samostojno, samo mi znotraj Evropske unije in tega tudi ne bodo mogli reševati samo eh, na ravni recimo SZO-ja. Zato so pomembne pobude, ki združujejo vse organizacije na ravni Združenih narodov. Ampak moramo gotoviti, kaj lahko še izboljšamo, da se postavimo po robju tovrstnim izbruhom v prihodnje. Eh, torej, ehm, kar zadeva ebolo, moram reči, da vemo, da eh, epidemija še vedno obstaja oziroma da je virus še vedno prisoten v oddaljenih eh, vaseh in na oddaljenih, ehm, v oddaljenih krajih. Kar pa zadeva tudi. Because if you don't have the last case, there is always the risk for spread. Ker pa, naprimer, um, ko govorimo tudi o črnih kozah, imamo tudi določena žarišča eh, te bolezni ponekod eh, na svetu. Uh, moramo torej veliko pozornosti posvečati um, uh, eboli v Gvineji, še vedno tudi v tem trenutku. Gospa Kadenbach je govorila o, o tem, da. Potem o tem, da uh, kar lahko eh, storimo, je to, da spodbudimo nadzor, eh, zato da oblikujemo protokole, zato da bomo eh, že vnaprej znali opredeliti in ugotavljati, kdaj prihaja do določenih izbruhov. Zato bi lahko predvideli določene oblike usposabljanja za primere bolnišničnih okužb. Torej, če pride do teh okužb v bolnišničnem okolju in to se res dogaja, potem bi morali vsaj a, razpolagati z nekim ustreznim sistemom nadzorovanja. V nekaterih a, bolnišnicah je videti, kot da sploh nikakrš, ne, ne, ne prihaja do nikakršnih tovrstnih okužb, ampak morda se to dogaja enostavno zato, ker nimamo takega nadzornega sistema. In torej, Eh, vedno moramo objavljati eh, rezultate v zvezi z temi bolnišničnimi okužbami in moramo imeti ustrezne smernice. V ta namen pa moramo razpolagati z proračunskimi finančnimi sredstvi, zato da vse to spremljamo. Kar pa zadeva vprašanje gospoda Pedičinija, pa lahko povem, da eh, nisem seznanjen z nikakršnimi uh, posebnimi odbori, ki bi se ukvarjali z bolnišničnimi okužbami. Sicer svoj čas sem vsakeč, ko obiščem neko državo, poskusim a, a, obiskati, konkretno si ogledati neko bolnišnico, se pogovoriti a, z a, direktori a, teh uprav v a, bolnišnicah in moram reči, da ponavadi a, ti ogledi so vedno pozitivni, naredijo name vedno zelo dober vtis ampak eh, morda eh, v prihodnje bom lahko posvetil nekaj več pozornosti vidikom, ki ste jih vi izpostavljali. Zelo pomembno je predvsem to, da imamo dobro upravo na ravni bolnišnice, ki naj bo pozorna do vseh tudi najbolj skritih vidikov. Mislim, da sem s tem izčrpal vsa vprašanja. Ne vem, če imamo še kakšne druge stvari, ki jih je treba omeniti. Ne, eh, moramo eh, zdaj eh, nehati, ker nažalost smo že prekoračili čas, ki smo ga imeli na voljo. In eh, moramo se vam eh, zahvaliti. Zdaj bomo sklenili našo dopoldansko sejo. Nadaljujemo popovdne eh, z popovdanskim delom našega odbora. Hvala lepa in naslednjih malo.